kolegi, buongiorno. Drage kolegice in kolegi, dober dan. Nimamo veliko časa na razpolago za uvod v današnje delo in tudi če še niso vsi v dvorani, mislim, da je prav, da začnemo. In da začnemo z dnevnim redom in prisluhnemo strokovnjakom, ki smo jih povabili in da tudi razpravljamo o tako zanimivi temi, kot so odnosi med eh, Evropsko unijo in svetom za sodelovanje v zalivu. <clears throat> To naše srečanje eh, bo obravnavalo odnose, ki eh, jih vodi eh, direktor Bodis skupaj z Marjom Davidom, ki je tudi poročevalec o temi za odbor za mednarodno trgovino. Maro paradoksno je, da ta regija, ki je tako pomembna iz strateškega vidika, tako kar zadeva geografsko ligo in probleme eh, na srednjem vzhodu, torej da v zadnjih letih ni bila deležna ustrezne politične pozornosti. Eh, In temu je treba dodati, da že več kot 20 let poskušamo svetom za sodelovanje v zalivu um, se dogovoriti za sporazum o svobodni trgovini in to še zmeraj ni uspelo. Kljub temu, da je to območje največji, peti največji trg um, za izvoze iz Evropske unije in je Evropska unija drugi trgovinski partner teh držav. Torej, vsi ti razlogi in dejstva, da je prišlo do bistvenih eh, družbenih sprememb v političnih institucijah teh držav, zaslužijo našo podporo in našo pozornost. In zato moramo se zauzeti za bolj ambiciozno politiko do te države tega strateškega območja, treba je razviti skupne interese in treba je vzpostaviti območje varnosti in stabilnosti in seveda treba vzpostaviti tudi bolj intenzivne in eh, krepkejše gospodarske vezi. To so naše želje in to so tudi razlogi, zakaj se bomo danes posvetili tej temi in eh, da smo povabili strokovnjake za to. Torej, pri teh razmišljanjih nam bodo pomagali dr. Kristjan Koh, ki je direktor za mednarodne študije Centra za raziskave v zalivu in gospod Rožer Filip Bertoci, ki je mednarodni svetovalec in strokovnjak za odnose med Evropsko unijo in svetom za sodelovanje v zalivu. Najprej dajem besedo dr. Kuhu in ga prosim, če je možno, da se omeji na 10 minut. Hvala. Uh, Mr. Chairman, gospod predsednik, spoštovani evropski poslanci. Najprej se želim odboru za zunanje zadeve zahvaliti za priložnost, da lahko danes spregovorim o odnosih med Evropsko unijo in državami članicami sveta za sodelovanje v zalivu ali GCC. Od sporozuma o sodelovanju, ki je bil podpisan med Evropsko unijo in svetom za sodelovanje v zalivu, je minilo že več kot 20 let. Ta sporozum je omogočil okvir za razvoj vzajemno koristnih povezav, vendar rezultati niso izpolnili pričakovanj. To je nekaj, kar bi po mojem mnenju morali popraviti. To ne pomeni, da odnosov sploh ni, da obstajajo blokade, ki jih ne moremo preiti ali celo, da so odnosi cinični. Ne, v zadnjih letih smo videli, da se je ponovno vrnil duh sodelovanja, ki smo ga poznali leta 1988. To se najbolj konkretno vidi v sprejetju skupnega akcijskega programa na skupnem ministerskem svetu EU-GCC, ki je bil sprejet junija 2010. Ta načrt zagotavlja okvir za razvoj odnosov na 14 specifičnih področjih. Celo, kar zadeva zelo kritizirane prostotrgovinske sporozume, lahko povem, da so pogajanja, ki so potekala med letoma 2003 in 2008, zagotovila veliko napredka. Rezultat je, da sta si strani zelo blizu in da bo k malu lahko sporazum tudi dejansko sprejet. Še vedno pa moram povedati, da je po mojem mnenju skupni akcijski program sicer pomemben korak v pravo smer, vendar mislim, da akcijski načrt vsebuje pomankljivosti na dveh pomembnih področjih. Prvič, na tej stopni so to samo smernice, kam bi odnosi naj prišli, ne vključuje pa dejanskih korakov za to, ne glede na to, da je skupni akcijski program vključeval določene napovedi, ki naj bi bili izvedene, ki naj bi bile izvedene do leta 2013, zaenkrat še nisem videl korakov v to smer. In drugič, kar je še bolj pomembno, politični in varnostni vidiki odnosa EU-GCC sploh niso omenjeni. To je kritičnega pomena, kajti če želimo verjeti, da EU želi postati pomemben politični igralec v zalivu, potem ni več dovolj, da odnose opredeljujemo izključno na energiji ter gospodarskih in trgovinskih povezavah. Zato želim spregovoriti o treh specifičnih vprašanjih. Zakaj mora Evropa biti pozorna na to, kaj se dogaja v zalivu? Zakaj bi moral biti razvoj odnosov z državami GCC temelj novega partnerstva in kakšni so konkretni kakšna so konkretna področja, kje bi lahko dosegli napredek. Prvo vprašanje. Zakaj je zaliv pomemben za Evropo? Če združimo različne atribute, ki predstavljajo moč in varnost, potem je zaliv najpomembnejša regija. Geografsko loži na, leži na presečju Zahoda in Vzhoda ter povezuje Azijo, Afriko in Evropo. Kraljestvo Saudske Arabije je dom islama, ki je najhitreje raztoča religija na svetu. Trenutno potega v Evropi razprava o tem, kako integrirati muslimane in zato je ta država zelo pomembna. Z vidika energije lahko povemo, da zaliv vključuje 60 odstotkov dokazanih rezerv nafte in zagotavlja eno tretjino porabe na dan v svetu. Nobena druga regija ni sposobna zadostiti tem potrebam. GCC, države GCC, -ja se ukvarjajo tudi z razvojem alternativnih in obnovljivih virov energije. Države GCC so postale tudi pomembne tako v okviru regionalnih gospodarskih razvojev, kot tudi globalnih finančnih trgov. Saudska Arabija je tudi edina država iz Bližnjega vzhoda, ki je članica G20. V celoti se pričakuje, da bodo do leta 2015 države GCC imele 3,5 trilijona ameriških dolarjev in bruto domači proizvod bo dosegel 2 trilijona do leta 2020. Skupna vrednost državnih skladov v državi GCC že zdaj znaša 1,3 trilijone dolarjev. Države GCC so tudi na prvem mestu pri razvoju čezmorske pomoči in so močno prispevali k temu, da bi razvili humanitarne programe. Še bolj pomembno pa je, da je zaliv prevzel vodilno vlogo pri vprašanjih varnosti in miru, ne samo v tej regiji, ampak tudi drugod po svetu. Napetosti v zalivu še naprej vplivajo na dogodke po svetu in zaradi tega so tuje sile močno upletene v dogodke v tej regiji trenutno kaže, da bo prišlo do večje stopne internacionalizacije, še posebej pa se bodo v to vključile azijske države. Glede na to si Evropska unija ne more privoščiti, da bi postala obrobni igralec. Prav tako je treba razumeti negativne posledice, če Evropska unija ne bo razširila svojih odnosov. Naj vam podam nekaj primerov. Rešiti moramo problem iranskega jedrskega programa. To bo ne, samo, ne pomagalo ne samo tej državi, ampak tudi režimu neširjenja orožja po svetu. Države GTC ne želijo živeti v senci jedrskega Irana. Zato obstaja velika nevarnost za nuklearizacijo zaliva ali pa da se ponovno sprožijo spore. Notranja varnost Iraka ni zagotovljena in obstaja seveda možnost, da se pojavijo sektor, sektarijanske in etnične napetosti Regionalni in mednarodna prizadevanja so potrebni za to, da bi preprečili večje probleme. Delovanje jemna je v nevarnosti. Država bi lahko razpadla in pojavila bi se lahko državljanska vojna, ampak tudi Al-Kaida Al si prizadeva, da bi jemen postala baza za njihove operacije po vsej regiji. Saudska Arabija je soseda jemna in ne želi si videti, da bi jemen postal neuspela država spor med arabci in izraelci še naprej ostaje ključni izziv v regiji, glede na to, da ni napredka v mirovnem procesu, to predstavlja še nadaljne probleme, kar zadeva tesno sodelovanje med EU in GCC, lahko povem, da bi to lahko bilo zelo koristno. Hkrati pa so države GCC same zavezane k temu, da bodo poglobile svoje mednarodne odnose in pripravljene so še naprej prizadevati si za svoje nacionalne interese. Evropska unija prav gotovo ni več pri, privzeti partner. Namesto tega Azija, Afrika in celo Latinska Amerika prevzemajo vedno večje vloge, tako gospodarsko kot tudi politično. Sedaj pa drugo vprašanje. Zakaj bi države KCC morale služiti kot bistvo za obnovljeno partnerstvo? Države GCC so pomembne geopolitične akterke na regionalni in globalni ravni. Arabske zalivske države prevzemajo vodilno vlogo, vplivajo na dogodke in so tudi socialno-gospodarsko vedno bolj samozavestne. Hkrati pa postajajo tudi regionalna sila, ki presega samo druge arabske države. Zato so države GCC znane potem, da imajo politično stabilnost, zmerno ideologijo, gospodarski dinamizem in so seveda zavezani k temu, da dosežejo napredek. V tem kontekstu mora biti odnos EU-GCC trden in zato je to ključnega pomena. Države GCC še naprej se zelo spreminjajo in zaradi tega se izvajo tam gospodarske in politične reforme na ravni posameznih držav. Glede na to, kakšne izkušnje ima Evropska unija, lahko te procese podpira. Države GCC so v ospredju pri zagotavljanju zanesljive in poceni energije celemu svetu. Države GCC še naprej ostajajo tista sila, ki stabilizira cene na trgu nafte. Države GCC so pomembne tudi pri posredovanju, pri prizadevanjih za mir, primeri vključujejo arabsko pobudo za mir, zato da bi končali spor med arabci in izraelci. To pa vključuje tudi posredovanje v Palestini, Iraku, Libanonu, Jemnu, Sudanu in Somaliji. Koncept diplomacije GCC, če se prej nismo poznali, je sedaj del re realnosti. Tak aktivizem predstavlja možnost tudi za Evropsko unijo. Države GCC so dosegle tudi napredek na področju regionalne integracije. Pogosta posvetovanja vodijo do bolje usklajenih prestopov in zaradi tega so vzpostavili carinsko unijo načrte za skupni trg in še vedno seveda si prizadeva za skupno valuto ter izvajanje konkretnih projektov, kot je železniško omrežje ter delovanje električnega omrežja. Evropska unija lahko tukaj pomaga, zato da se bodo regionalni, regionalne prizadevanja za integracijo nadaljevala. Glede na to, Evropska unija potrebuje eh, celovito politiko, ki bo pomagala na poti k regionalnemu miru tako bi lahko dodali politično komponento. Tudi voditelji držav GCC si prisedevajo za to. Najbolj cenijo dejstvo, da bi jih imali kot resne sogovornike, ki lahko pomagajo pri reševanju varnostnih dilem v regiji. Želijo biti vključeni na enakovredni ravni. Želijo, da jih ne bi videli samo kot potrošnike blaga ali pa plačnike za različne namene. Na koncu vam bom podal še nekaj konkretnih predlogov. Prvič, dvigniti moramo odnose med EU in GCC. Poleg letnih ministerskih, skupnih ministerskih svetov bi morali vezi med GCC in EU dopolniti z dvoletnimi vrhi. To bi bilo dobro, pravi signal. Evropska unija bi morala podati izjavo o politiki o zalivski regiji. EU ima strateško partnerstvo z sredozemljem bližnjim vzhodom, zaliv pa ne ve, kje je, kar zadeva politiko EU. Če bi imeli izjavo o tem, bi to porabili, popravili. Strateški dialog je prav tako treba vzpostaviti in politični dialog. Tako bi lahko uskladili politike in izkoristili povezave GCC med različnimi regijami v zalivu. Četrtič dodati moramo nova zastopništva EU v državah GCC. Povečana prisotnost bi pomagala pri tem. Razširiti moramo tudi dejavnosti na, na področju javne diplomacije v EU v tej regiji. Evropska komisija je izvedla, izvajala projekt Al-Jisr in to je bilo zelo dobro, to je tekoč proces. Evropska unija in GCC bi morala prav tako uskladiti svoje politike o Afganistanu, Jemnu in Pakistanu. Te tri sosednje države zaliva so ključnega pomena za stabilnost v GCC in v Evropi. Pogosto se zdi, da pomoč EU vključuje pogoje in zato na lokalni ravni obstaja neke vrste odpor. Države GCC so zelo, zelo legitimne, v drugih muslimanskih državah, zato bi bilo dobro, če bi imeli skupen program za GCC, tako da bi si razdelili delo. Mislim, da še vedno nismo izkoristili vseh priložnosti v zvezi z odnosi EU-GCC, vendar vrata še niso zaprla, zaprta in mnoge priložnosti še obstajajo. Želimo zagotoviti ustrezne odnose v političnem kontekstu, tako da lahko priložnosti spremenimo v rezultate. Nedavno poročilo, ki je bilo rezultat projekta Al-Jisr, je sklenilo to. Za Evropsko unijo je zelo pomembno, da še naprej izvaja zmerne politike z državami GCC, zato da spodbojamo multilateralizem, širimo prednostne naloge Evropske unije ter strokovno znanje na takšnih področjih, kot je upravljanje z konflikti, oblikovanje miru in tako naprej. Države GCC bi morale to imeti kot svoje izhodišče. Hvala lepa. Grazie. Grazie, dottor. Hvala, doktor Koh, sedaj pa ima besedo gospod Rože Filip Bertoci in tudi njega prosim, da je čim krajši deset minut. Grazie, presidente. Uh, thank you. Hvala. Noble members of the parliament. Hvala lepa, spoštovani poslanci, da lahko predstavim pred vami ideje, iz 15 eh, let izkušenj na različnih sektorjih odnosov med GCC in pa Evropsko unijo. Najpomembnejša izkušnja je ta, da se v glavnem eh, da se je v glavnem izkazalo, da so bile razprave o prostotrgovinskih sporazumih nekakšne črne luknje, ki so povzročile to, da se nismo mogli osredotočiti na druge vidike odnosov. Medtem se je zaliv razvijal ne samo zelo hitro, ampak tudi v različne smeri, ki jih Evropska unija včasih ne zaznava. Mogoče se smatra za futuristično področje, kjer je veliko socialne in pa gospodarske kreativnosti. Gre za postmoderno, eh, večkulturno družbo. Golf ima prav tako velik, velik vpliv eh, skozi celo vrsto humanitarnih in pa kulturnih aktivnosti povsod po svetu. Prav tako ima vpliv v eh, Iranu, v Indiji, v južno-shodni um, eh, Aziji. Torej, če se Evropska unija ne bo diplomatsko, na diplomatski ravni angažirala Eh, pri svojih odnosih v GCC bo izgubila možnost profitiranja od eh, naših odnosov s vsemi temi omenjenimi področji, ehm, ko gre za raziskave, razvoj, energijo, varnost, eh, če tukaj podam samo nekaj primerov. Naj povem, kaj se mi zdi, da bi lahko dosegli, če bi se angažirali na večjih frontah, kot pa samo na področju prostotrgovinskih sporazumov. Eh, želi, eh, Evropska unija si zelo prizadeva oziroma eh, naše območje si prizadeva, da bi tri odstotke BDP-ja uložili v, zakon, v raziskave in pa razvoj. Vendar pa nas tukaj prihiteva, naprimer Kitajska, Indija. Številne zalivske države so sedaj zapletene v pomembne programe na področju visoke tehnologije, raziskave, razvoja in nesmiselno je, da Evropska unija še ni vzpostavila strateškega sodelovanja za GCC na področju znanosti, raziskave, tehnoloških parkov in tudi financiranja tehnoloških, tehnoloških industrij. Denar, ki ga imamo na razpolago, bi morali vlagati predvsem v tehnologije čistega razvoja, nanotehnologijo, okoljsko tehnologijo in tako naprej. Nuno je, da je naše sodelovanje bolj strukturirano, ehm, ko govorim med eh, državnim premoženjem in pa investicijami Evropske unije. Zaradi pomankanja partnerstva na Evropski uniji na visoki ravni se bo GCC povezal z drugimi, eh, ponavlja, drugimi pojavljajočimi se tehnološkimi eh, silami, torej z Indijo, Kitajsko in tako naprej. In to bi lahko predstavilo grožnjo za industrijsko osnovo Evropske unije. Če si torej pogledamo vse dobro znane elemente, ki zaradi katerih so odnosi med EU in pa GCC tako strateški in pomembni, lahko ugotovimo, da je edini način ta, da Evropska unija predlaga ambiciozno vizijo za zaliv, da, pred, da predstavi predlog strateškega partnerstva. Glede na to, da politični faktori, politične institucije še niso popolnoma zrele, bi lahko z takšno predlagano vizijo vse skupaj pospešili. To se mora zgoditi. GCC eh, ne želi novega kataloga, delavnic, eh, izmenjav izkušenj. Ne, GCC pričakuje resnično politično strategijo in eh, pričakujemo, da bomo pri tej strategiji Evropske unije enakovredni partner. pobude Evropskega parlamenta, tako ko gre za politične odnose, kakor tudi za trgovinske odnose. Eh, torej, te pobude prihajajo v pravem času. Ministersko srečanje v Luksemburgu je predstavljalo nek nov zagon in sedaj imamo zgodovinsko priložnost. Lahko bi dobili nova poročila, nove resolucije. Lahko pa bi predlagali tudi kaj več, naprimer sporazum o strateškem partnerstvu, ki bi pokrivalo vse dimenzije naših odnosov in ki bi poskrbelo tudi za potrebne finance, za osebje, za strukture, zato da bi to strateško partnerstvo delovalo. E, tudi sami želimo napredek v, pri teh odnosih. Ampak to nam ne bo uspelo, če ne bomo pripravljeni financirati eh, inštrumentov, ki so za to potrebni. Trenutna sredstva, 170 eh, milijonov evrov, je tukaj samo majhen delež tega, kar bi resnično potrebovali. Torej, zaradi novega zakon, zagona v skupnem. Uh, programu je potrebno bodi si ali podpisati prostotrgovinske sporazume ali poskrbiti za to, da ti sporazumi ne bodo več eh, črpali vse energije iz naših odnosov. Dobro bi bilo, če bi Evropski parlament, ne glede na rezultat resolucij ali glasovanj, izkoristil naslednje ministersko srečanje, ki bo potekalo leta 2011 v Združenih arabskih, arabskih emiratih, um, torej izkoristil za to, da bi javno razpravljal o teh resolucijah. Na ta način bi dali našim odnosom pomembno vidnost, socialno vidnost, medijsko vidnost, eh, kar se tiče medparlamentarnega sodelovanja med EU in pa GCC. In pa Evropska unija bi bila tudi predstavljena v institucionalni celotnosti, če lahko tako rečem, saj bi, bila, eh, saj bi bili zastopani tako svet, eh, komisija, kakor tudi parlament. Potem, ko so, ko so predstavljene resolucije, se razpravlja tudi z predstavniki civilne družbe, podjetij, sveta, komisije in na ta način bi lahko institucionalni arhitekturi Evrope dali nek obraz. To je najboljša. možnost. Eh, ljudje v zalivu mora verjeti v to, da Evropska unija predstavlja nekaj novega, da je pripravljena začeti z novim obdobjem, da bo obstajala primerna vizija osebe, financiranje strukture. Eh, pobuda Evropskega parlamenta bi lahko postala več eh, kot mislimo danes. To bi lahko bil zgodovinski trenutek, ki bi poskrbel za to, da bi bili odnosi med obema telesoma takšna, kot si lahko obe strani želita. Hvala lepa. Grazie, dottor Bertozzi. Hvala, dottor Bertozzi. Sedaj pa. pa ima besedo Dominik Bodis. Hvala, gospod predsednik. Želim se pridružiti vaši zahvali in povedati gospodu Kohu in gospodu Bertocijo, da sta njihovi analizi zelo koristni za delo našega odbora in pri pripravi ustreznega poročila. In soglasjem predsednika Albertinija želim opozoriti na to, da je gospa Amel El Hamad predstavnica sveta za sodelovanje z Libom eh, tu um, prisotna in tudi veleposlanik Kuwaita. Kuwait eh, trenutno predseduje svetu za sodelovanje v Zalibu. Samo eno vprašanje, tako da bomo imeli tudi eh, čas za razpravo. Vidno se je opozarjalo na to, kako naj bi Evropa sodelovala s svetom za sodelovanje v zalivu na gospodarski in na drugih ravnih. Želel bi vedeti, kako eh, zaznavajo Evropo v državah članicah sveta za sodelovanje v zalivu, torej kaj si pričakujejo od Evropske unije. To je moje prvo vprašanje, potem drugo vprašanje. Po pravici smo poudarili, kako pomembna so varnostna vprašanja za ta del sveta, kajti vse skupaj zaskrbljujoče zaradi iraške vojne, vojne v Afganistanu, ZDA so tam izgubile verodostojnost, kar zadeva sposobnost reševanja sporov, konfliktov. Eh, s pomočjo vojaških posegov. In očitno so določene države, ki se ukvarjajo z jedrskimi raziskavami, kar je seveda tudi zaskrbljujoče za države v zalivu, ki eh, bi lahko tako eh, zašle v konflikt in postale postranska škoda tega konflikta razen tega obstaja eh, sporazum med ZDA in eh, Saudsko Arabijo o, eh, tr, o, o prodaji orožja. Prišlo je do nove špirale pri obaroževanju. Govorili ste, gospod Koh, o novi diplomaciji zalivskih držav. A se dejansko lahko govori o diplomaciji ali je to nekaj enovitega? mislim, da opažamo razlike med stališči Saudske Arabe, eh, eh, Saudske Arabije in eh, Emiratom Kadar, naprimer. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Mario David, ki je poročevalec v odboru za mednarodne za mednarodno trgovino in ki pripravlja mnenje o tem. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se želel zahvaliti tudi Dominiku Bodisu, ki je poskrbel za to, da je bilo pripravljeno to poročilo in naši gostje danes popovdan so opozorili na to, da so odnosi med EU in svetom za sodelovanje v zalivu eh, doslej pomankljivi in da se čuti željo po večjih rezultatih. Danes popovdan ob 17. bo tudi prva izmenjava mnen v delegaciji, ki pripadam, tako da si bomo ustvarili prvi pregled na tem, kaj naj bi vsebovalo omenjeno poročilo. Odbor za zunanje zadeve je pristojen odbor. Želim pa postaviti vprašanje oziroma dati tudi pobudo Dominiku, eh, ki se nanaša bolj na politični del poročila in ne na trgovinsko-politični del. Mislim, da bi bilo v interesu Evropske unije da vsako leto se organizira srečanje na vrhu med Evropsko unijo in svetom za sodelovanje v zalivu vedno več je takih srečen na vrhu. Um, to je res vendar. Eh, mogoče bi vendarle imeli možnost organizirati tudi ta srečanja redno. In uh, mogoče bi bilo dobro, če bi se ta delovna telesa, ti organi sestajali bolj pogosto. Posebej bi me tudi zanimalo, kaj bo napravljeno, kaj bo storila služba za zunanje delovanje, kako bodo tam odgovorili na vprašanje gospoda Koha, kako eh, bodo razložili eh, to, da eh, Evropska unija ni ustrizno prisotna v sedmih državah eh, sodelovanja v zalivu. In sedaj ima besedo predsednica Nibler, ki je. Hm, Eh, eh, gospa Nibler, ki je predsednica delegacije s temi državami. Hvala, gospod predsednik, hvala tudi za povabilo eh, na eh, to prireditev v okviru vašega odbora. Eh, zelo pozdravljam, da je um, vaš odbor prevzel pobudo za pripravo poročila o sodelovanju med državami GCC in Evropsko unijo. To tudi dokazuje um, pozornost, ki ga Evropski parlament posvetča tem eh, državam in to je signal, ki ga moramo dati. Torej, ne gre nam samo za neke strateške usmeritve, temveč tudi za to, da v konkretnih projektih tesno sodelujemo z državami GCC in to, kar lahko politično k temu prispevamo, naj bi tudi storili. Želim omeniti dve konkretni zadevi. Moja delegacija je bila konec februarja, na začetku marca obisko v Katarju in Kuwaitu in želim izkoristiti priložnost, ker je tu veleposlanica Kuwaita in tudi eh, Eh, predstavnica držav eh, sveta za sodelovanje v zalivu. Torej, ta obisk je bil zelo zanimiv, veliko je bilo izmenjav, eh, menjave mnen s kolegi iz teh držav. Kar pa smo posebej opazili je, da smo kot Evropska unija zelo slabo zastopani v tej regiji. To je bilo tudi že omenjeno, gospod Koh je to rekel in mogoče bi to lahko še enkrat povdaril. Evropska unija je zastopana s pisarno samo v Rijadu v Saud Saudski Arabiji. Zelo bi bila vesela, če bi eh, v poročilu pozvali komisijo, da z ozirom na vzpostavitev Evropske službe za zunanje delovanje vzpostavi pisarne biruje tudi v drugih državah GCC. Mislim, da to izraža tudi spoštovanje, ki smo ga dolžni. Eh, narodom tih držav. Kot Evropska unija moramo biti bolj prepoznavni. Ne zadostuje, če imamo samo en biro v Rijadu. Tudi v drugih državah bi im morali imeti svoje predstavništvo. Druga stvar, mislim, da moramo delati tudi reklamo za to, kar lahko ponudimo kot evropejci. Sem tudi poročevalca poročevalka za odbor za industrijo za to poročilo in v pogovorih, naprimer na univerzi v Katarju, smo ugotovili, da naši raziskovalni programi, program Erasmus Mundus, ki je odprt tudi za študentke in študente iz te regije, iz regije GCC, da ti programi sploh niso znani tam. Torej, to je poziv tudi na nas same, da moramo poskrbeti za to, da če odpiramo programe sodelovanja, da naredimo tudi ustrezno reklamo za to in da mladi izvejo, da imajo možnost sodelovati v teh programih. Torej mislim, da je potrebno te programe bolj promovirati. Tretja točka, strateško partnerstvo, da. Uh, Veliko let smo razpravljali o um, sporazumu o svobodni trgovini in še vedno ni rezultata, to je pač treba vzeti na znanje. Mislim, da moramo delati na konkretnih projektih, analizirati, kje imamo v tej regiji in tudi v Evropski uniji skupna, skupne strateške cilje, bodi so, si energetika, gospodarsko sodelovanje, raziskovanje in razvoj mislim, da moramo skupaj ugotoviti, kje so skupni interesi in potem v majhnih korakih priti do napredka. Seveda pa je še vedno naš cilj, da se eh, podpiše tudi sporazum o svobodnem trgovinu, eh, trgovinu, ampak kljub temu moramo usporedno napredovati na drugih konkretnih eh, področjih in konkretnih projektih z državami GCC. Eh, Ob petih je predvideno eh, no, srečanje z ministrom za zunanje zadeve Ukrajine, tako da nimamo zelo veliko časa za to razpravo in zato eh, vas prosim, da niste daljši od ene minute v svojih prispevkih. Sej bomo imeli tudi še druge priložnosti, preden bo. Uh, sprejete, sprejeto poročilo, da obravnavamo to vprašanje. Gospod Atkins, eno minuto imate. Hvala lepa. Ni potrebno povdariti, da je sodelovanje za svetom za zaljusko, za sodelovanje v salivu nekaj, kar vsi podpiramo, ampak eh, vse skupaj eh, ne bo imelo smisla, če se ne bomo soočili z bistvenimi vprašanji v tej regiji, ne samo konfliktom med Izraelom in Palestino, ampak tudi drugim. Eh, torej prvič, kaj dela svet za sodelovanje zalivo za to, da bi eh, odpravil te mednarodne napetosti, ki obstajajo, potem drugič, ali ste resnično združeni kot eh, posamezne države, ko gre za soočene s problemi, tretjič, kakšne korake želite poduzeti za to, da bi ZDA v upoštevala tako uh, trgovinske poglede, kakor tudi druge konflikte v regiji. Hvala lepa. Hvala, gospod eh, Atkins. Štiri eh, vprašanja eh, postavili v eni minuti. Gospod Fox, prosim, eno vprašanje v eni minuti. Uh, Hvala lepa. Govornike sprašujem naslednje. Pravijo, da je potrebno spodbujati globje odnose z GCC-jem in da ni dovolj, da se osredotočamo samo na trgovino. Uh, Zanima me, kako so se odzvali na potrebo po medverskim in pa medkulturnim dialogom, zlasti ko je šlo za pobudo kralja Abdullaha iz Saudske Arabije, ki je tukaj prevzel inicijativo. In zanima me, ali govorniki menijo, da to lahko privede do krepitve odnosov na področjih, ki niso neposredno povezani s trgovino. Hvala, gospod Fox, do petih si morate razdeliti tudi čas za odgovore. Mogoče po temah. Gospod dr. Kuh, pet minut. Yes, thank you very much for those comments. Hvala lepa za komentarje in vprašanja. Začel bom z prvim vprašanjem, saj se navezuje na tudi druge teme, ki ste jih omenili. Kako gledamo na Evropo v zalivu? No, naj povem, da Evropa ni posebno vidna In to je povezano z dejstvom, da obstaja samo ena, eno predstavništvo Evropske unije v Rijadu. Tamkajšnji veleposlanik je zelo ambiciozen, veliko dobrega dela opravlja, ampak gre za eno osebo, ki mora pokrivati šest držav. In kako sem povedal uvodoma, politični odnosi, neposredni politični odnosi so nekaj, kar bistvenega pomena za, za ljusko območje. Če želite biti vredostojni, se morate angažirati, morate biti vidni in eh, ni dovolj, da bi naj vse to prevzela ena oseba eh, v enem predstavništvu. Torej, Evropska unija ni posebno vidna in to je potrebno popraviti. Um, še nekaj. Veliko stvari, ki imajo praviti za Evropo, so videni skozi prostotrgovinske sporazume in številne države pravijo, eh, Evropska unija z nami noče skleniti teh sporazumov, čeprav pogajanja že toliko časa potekajo in kako jo naj potem jemljemo resno. Se pravi, vse skupaj temelji na dejstvo, da je težko širiti vaše sporočilo eh, v zalivu, zato pozivam, zato da odprete več pisarn, več predstavništv storitev, da širite sporočilo po vsej regiji in da poskrbite za več stikov, neposrednih stikov s političnimi vodji. To je potrebno, eh, zato je potrebno organizirati tudi več vrhov med Evropsko unijo in pa zalivom. Če bomo vzpostavili dobre politične odnose na vrhu, potem bo to odprlo tudi vrata drugih področjih. Torej, tukaj se skriva ključno vprašanje. Kar se tiče diplomacije v zalivu. Vojna v Iraku od leta 2003 je bila nekaj, kar odprlo oči tudi zalivu. E, zavedli smo se, da smo odvisni od ZDA, ko gre za našo varnost, da jo potrebujemo v regiji, ko gre za vojaško silo, ampak ZDA ne deluje vedno v interesu GCC in zato se moramo sami angažirati, zato da bi lahko preprečili nadaljne morebitne konfliktne in situacije. Torej, od leta 2003, od epizode za Iraku, še eh, želi tudi GCC bolj angažirati, želi podati predloge o tem, kako rešiti konflikte. Eh, torej, imamo pobudo kralja Abdullaha, imamo miroljubne inicijative posod po regiji, imamo tudi odprta vrata do Irana. V GCC-ju obstaja skupno stališče glede tega, da Iran ne sme imeti jedrsko vojaškega programa. E, tu smo si enotni, ampak vseeno moramo posjetiti odprta vrata za politični dialog in e, moramo izkoristiti vse možnosti za ta dialog. Oman ima boljši odnos z Iranom kot Savska uh, Arabija. Uh, In uh, nihče ne želi, da bi Iran bil stalni sovražnik naše regije, kajti ne na zadnje, ne moremo spremeniti geografije. Države GCC-je bodo morali živeti z Iranom, ne glede na izid trenutne situacije. Zato menim, da nasplošno gledano, kar se tiče zaliva, obstaja neko skupno stališče, skupni vidiki glede tega, kaj regijo ogroža in kakšne ukrepe je potrebno sprejeti. Uh, um, ne vemo še jasno, kako postopati. Dobro, Katar bo imel uh, svoje stališče in morda bo to stališče nekoliko različno od Savske Arabije, ampak uh, splošno gledano imamo skupno stališče. Torej, mislim, da sta to bili tisti dve glavni točki, ki bi jih želel povzeti. Hvala, dr. Koh, sedaj pa ima besedo dr. Bertoci. Hvala lepa kar se tiče dojemanja Evrope v zaljuskih državah. Da, prostotrgovinski sporazumi so bili nekakšen pajčolan, ki je zakril vse ostalo, kar bi sicer lahko dojemali. Um, nikoli ni bilo programa ali pa proračuna za to, da bi aktivno promovirali Evropo v zalivo. te dve regiji, ki sta tako pomembni druge za drugo, eh, so še vedno dve zelo od, se, od sebe, zelo med seboj oddaljene univerze. Potem drugič, Evropa se ne želi dokazovati kot eh, nekakšna vele sila z. v zalivu, nekako sprejema idejo o lastnem zatonu in eh, v razvejajočem se svetu se vse prevede v imenu moči. Če te ne dojemajo kot velesilo, kot moč, potem ti ljudje ne bodo prisluhnili. Po mojem mnenju želi GCC, da bi bila Evropa močna, kajti GCC ve, da lahko Evropa svojo moč izkoristi na ta način, da bo to um, koristilo miru, napredku, gospodarstvu in tako naprej. V GCC-ju so bile tako neuvršene države, eh, potem so tukaj tudi države, ki so ene izmed največjih donatork pomoči v svetu. Eh, torej, mislim, da obstaja več možnosti za diplomatsko konvergenco. Golf eh, oziroma zaliv želi, da bi Evropa bila močen akter in tukaj ne gre samo za zaključitev eh, mirovnih pogovorov med eh, Palestino in Izraelom, ampak tudi za druga področja. Potem se strinjam tudi z idejo, da je potreben letni vrh med Evropo in pa zalivskimi državami, ne samo zato, ker je to uh, moderno, ampak. Uh, No, kakorkoli, potrebno je razumeti tudi to, da so, so manjša srečanja včasih bolj koristna kot pa ti obširni vrhovi. Potrebno je vedeti nekaj. Verodostojnost eh, naših odnosov je odvisna tudi od zaupanja naših državljanov, našega prebivalstva. Zato je potrebno investirati v to zaupanje, potrebno je investirati v močne osebne odnose z zaljivskimi državami vse skupaj ne sme biti omejeno samo na poslovne elite. Letni vrh bi bil ne samo sredstvo za to, da bi tem odnosom dali vsebino. Torej, ti ne smejo biti samo diplomatski, gospodarski, tehnokratski. In potem drugi vidik zaradi naše institucionalne strukture, obstaja potreba potem, da imamo razpravo na, vis, na visoki ravni in na ta način bi lahko zagotovili, da bi bile odločitve sprejete na tem a, nivoju, spremljene tudi z konkretnimi ukrepi. Potem tudi, kar se tiče dialogov. Tukaj se vedno sprašujemo, predvsem kako islamske države govorijo o drugih verah. Ampak sam želim opozoriti na to, da Evropa pravilno podarja pomembnost krščanskih korenin, svojih krščanskih korenin. Vendar pa mora Evropa vzeti na znanje tudi to, da v evropski identiteti in pa kulturi obstaja tudi eh, judovska identiteta, muslimanska eh, identiteta. Islam je v Evropi prisoten že dolgo in je imel veliko vpliv na evropsko kulturo na različnih ravneh. Danes je Evropa skoraj da muslimanski kontinent. Približno 38 no, eh, milijonov muslimanov bo živelo v Evropi do leta 2025 in to je skoraj tako kot eh, populacija celotnih zalivskih držav. Zato je potrebno spoznati, da je Evropa tudi islamski kontinent. In ko bomo to prepoznali, bo tudi dialog lahko drugačen. Lahko se bomo sredotočili na vsebino in ne samo na dojemanja. Moramo preseči dojemanja, biti moramo se bolj zavedati kulturnih povezav, zgodovinskih povezav in ko nam bo to uspelo, se bomo lahko osredotočili na vsebino in naš dialog več ne bo temeljil na nesporazumih. To nam mora uspeti, kajti nimamo samo skupne zgodovine, tukaj sem govoril o naših abrahamskih uh, koreninah ampak eh, imamo tudi geografske poveze, Magreb, Rusija, Evropa, Zaliv. To so vse velike regije, kjer obstaja muslimanska mm, populacija. Istočasno si trudimo tudi vzpostaviti prosto trgovinsko območje, ki bo največje na svetu in ki bo zajemalo vse sredozemske države, zaljivske države, Evropo, eh, tudi Turčevo tukaj vključena, morda bo uh, Eh, tudi partnerstvo z Rusijo nekega dne prevedeno v prostotrgovinski sporazum. Se pravi, stvar se nek velik blok. Um, Rusija, Turčija, Magreb, uh, Zaliv, Evropa. To bo nekega dne predstavljalo prostotrgovinsko območje in to prostotrgovinsko območje mora, uh, morajo spremljati ne samo politične strukture, ampak tudi globlje medkulturno razumevanje. Hvala strokovnjakom, hvala eh, predstavnikom in predsednikom odborov. Mislim, da smo imeli tu zelo eh, zanimivo razpravo, ki se je tudi končal z lepo željo, da se okrepijo ti odnosi. Eh, torej, in upajmo, da bomo res podpisali ta sporazum prej kot v naslednjih 20 letih, torej veliko prej, 18. novembra, in to pravim kolegom, ki jih to mogoče zanima, smo povabili veleposlanika eh, Evropske unije v Saudski Arabiji, ki pokriva tudi odnose z drugimi zalivskimi državami, torej povabili smo ga na izmenjavo mnen. In tudi to, v sklopu priprav na izdelavo pri poročila. Hvala vsem. Sedaj naredimo kratek odmor in potem sledi srečanje s ukrajinskim zunanjim ministrom. Za tri minute sedaj sledi odmor. Bene, cari colleghi, possiamo... Draghi colleghi, predlagam da začnemo s današnjim srečanjem, ki predvideva izmenjavo mnen z ukrajinskim zunanjim ministrom Konstantinom Griščenkom. Veliko veselje mi je, gospod minister, da vas lahko pozdravim v našem odboru. Kot veste, je naš parlament zelo zainteresiran za uh, um, bolj tesnimi odnosi z vašo državo. In uh, politični razvoj um, spremljamo in spremljamo tudi reforme, ki potekajo v Ukrajini. In pred nekaj tedni je Paul Klinkin um, podpredsednik bil med nami in Boris Taradžuk, eh, ki je eh, predsednik odbora za odnose z EU, ga je spremljal na tem obisku. Torej, seveda nam vaša prisotnost daje veliko priložnost, da izvemo vse novosti, predvsem tudi, kar zadeva priprave na eh, vrh EU Ukrajina. Predvsem tudi, da izvimo več o ciljih vaše vlade, ciljih, ki jih želi doseči tudi na takem srečanju. V teh dneh s posebnim zanimanjem gledamo tudi na eh, volitve, ki bodo potekale ob koncu tedna v Ukrajini. Tudi to je pomemben, eh, pomemben korak in vi nam, nas boste prav gotovo obvestili o vseh eh, o političnem dogajanju v vaši državi in to nas zelo zanim, zanim, zanima. Seveda pa nas še posebej zanimajo zunanje politične prioritete. Žal imamo samo eno uro časa za to srečanje, da bi kolegi, ki eh, bodo gotovo eh, želeli tudi postaviti vprašanje v razpravi, in podati komentarje na vaš eh, govor, bi vas prosil, da se um, omejite v svojem govoru na deset minut, kolegom pa še sedaj pravim in jih prosim, da niso daljši od dveh minut. Hvala, gospod minister, in beseda je vaša. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane evropske poslanke in poslanci, gospe in gospodje poskusil bom biti čim krajši. Predstaviti pa sem vam želel nekaj točk, ki mislim, da bodo služile kot osnova naše razprave. Za integracijo Evrop Ukrajine v, Evropske, v Evropsko unijo lahko povem, da je to prednostna naloga. To zakonodajo smo sprejeli, ko je predsednik Janukovič prevzel svoj položaj. zakon o osnovah notranje in zonanje politike je napovedal, da so integracijo v Evropsko unijo cilj, za katerega si prizadeva Ukrajina. Seveda potrebujemo za to notranje reforme in aktivno sodelovanje z vsemi institucijami Evropske unije. Parlament je pripravljen Evropi predstaviti nekaj rezultatov. Prvič, stabilizacija. Novo vodstvo je rešilo obdobje nestabilnosti in institucionalnih bojev. To smo dosegli s konsolidacijo oblasti. Tukaj govorim o konsolidaciji in ne o monopolizaciji. Tako bomo lahko izvedli reforme v tako težkih časih, v katerih se sedaj nahajamo. Mislim, da je treba jasno ločevati med konsolidacijo in monopolizacijo oblasti. Trenutna vlada je bila sestavljena v skladu z ustavo na podlagi soglasja parlamentarne večine. Imamo ustrezno veriko izvršne oblasti, zakoni niso zanemarjeni oziroma se ne zanemarjajo, kako se je dogajalo prej, ampak se izvajajo javna uprava. Še naprej, oziroma ponovno učinkovito deluje. Čez nekaj dni bomo imeli lokalne volitve. Prepričan sem, da bodo dokazale, da živimo v živi demokratični družbi. Naši državljani bodo izrazili svoje možnosti, svojo izbiro, kakor v vseh drugih demokracijah. Demokracija je zavezana k temu, da bodo lokalne volitve izvedene v skladu z mednarodnimi standardi. Še posebej smo spremenili zakon o lokalnih volitvah, zato da ugodimo zahtevam naših evropskih partnerjev. Želimo razrešiti vse dvome o izvedbi volitev, zato smo povabili mednarodne opazovalce volitev strani Evropske unije, kakor veste, takih obveznosti na mednarodni ravni sicer ni, ampak vseeno smo si to zadali kot nalogo. Ustavno sodišče Ukrajine je razveljavilo reformo iz leta 2004, zato je država spet v upravnem okviru ustave iz leta 1996. Ukrajina je predsedniška parlamentarna republika. Soglasje v Ukrajini je, da ustavne spremembe leta 2004 predstavljajo kršitev postopka. Niso vključevale javne razprave in so tudi zaobšle javno razpravo. To trdijo Evropska komisija in tudi številni ukrajinski politiki. seveda je s tem trenutna voditeljica opozicije želela sebi izboljšati položaj. Sedaj izvajamo reforme. 30 zakonov smo že sprejeli za to, da izboljšamo stanje. Veliko smo storili tudi na področju zakonodaje za to, da zapolnimo vrzeli. Vendar, s tem zgodba še ni konec. Še naprej izboljšujemo sistem oblasti. To pomeni, da bomo uvedli še dodatne spremembe, ki bodo izvedene na zelo profesionalen, odprt in vključujoč način. Konsolidacija pravne države in boj proti korupciji, to so prednostne naloge Ukrajine. Ne glede na to, da so bile določene odločitve kontroverzne, vseeno lahko govorimo o napredku na tem področju. Napredek na področju pravosodja v Ukrajini zagotavlja neodvisnost pravosodnega sistema. To je v skladu z zahtevami Evropske unije, zato da dosežemo visoke standarde v boju proti korupciji in na področju pravosodja za Ukrajince. Seveda to velja tudi za vse evropejce. V zakonodajnem svežnju bomo imeli tudi mehanizme za to, da se učinkovito borimo proti korupciji v Ukrajini na celotni ravni. Četrtič, postavili smo gospodarski pad gospod Ukrajine in začela se že gospodarska rast. Rast BDP-ja je okrog 6 odstotkov, industrijska proizvodnja pa se je povečala za 12 odstotkov. Vodstvo Ukrajine je zagotovilo izvedbo več strukturnih reform. Omenim lahko sprejetje zakonodaje o javnih naročilih, delovanje trga, ratificirali pa smo tudi več mednarodnih konvencij na področju priseljevanja. Sodelujemo z mednarodnim monetarnim skladom in seveda si prizadevamo tudi za trajnost diskurza. Vse te reforme so pomembne zato, da poglobimo odnose Ukrajine z Evropsko unijo. Pripravljene so tudi v skladu in v sodelovanju z unijo samo. Pripravljeni smo nadaljevati v tej smeri z sodelovanjem z Evropsko komisijo ob podpori Evropskega parlamenta. Z veseljem vam lahko povem tudi nekaj o dosežkih Ukrajine pri izpolnjevanju Filejeve matrice, kar zadeva naloge Ukrajine pri izvajanju reform. Ta dokument je postal koristno orodje notranjega postopka preoblikovanja sprejeli smo resen pristop in izpolnili smo 10 od 15 kratkoročnih in srednjeročnih ukrepov, vključenih v to matrico. Zavezani smo k temu, da bi nadaljevali z delom na tem področju. Še naprej bomo vključevali in si prizadevali za naložbe v gospodarstvo. Vlada je pripravila ukrepe za reševanje problema povračil DDV. Pripravljamo nov davčni zakonik, zato da poenostavimo sistem in zmanjšamo davčno breme. Pripravljeni smo tudi sprejeti priporočila partnerja Evropske unije o teh pomembnih vprašanjih. Seveda, nas čaka še veliko dela. Svoboda medijev je eno od aktualnih vprašanj. 11. in 12. oktobra je predstavnik OVSE gospa Dunja Mignatovič obiskala Ukrajino. Tam je dobila informacije o stanju svobode medijev v Ukrajini. Ukrajino je obiskala na moje povabilo. Cenila je zavezo ukrajinskih oblasti z, za sodelovanje z OVSEM v zvezi s tem, seveda je bila tudi kritična in to smo vzeli zelo resno. ukrajinske oblasti so pripravljene sprejeti več priporočil parlamentarne skupščine sveta Evrope, še posebej kar zadeva delovanje demokratičnih institucij v Ukrajini. Zavezani smo k temu, da bi zagotovili skupne urednote, torej načela pravna država, demokracija in človekove pravice. Ta področja so ključno za to, da še naprej poglobimo odnose med EU in Ukrajino. EU je glavna strateška prednostna naloga za voditelje Ukrajine. Nekaj želim povedati tudi o agendi EU Ukrajina. Ukrajinsko vodstvo je prepričano, da je integracija v EU gonilo za izvajanje reform v Ukrajini. To mora temeljiti na normah in standardih EU. Zato bo velika naloga za vse veje oblasti v Ukrajini dokončati pogajanja o pridružitvenem sporazumu z EU, vključno z poglobljenim in obsežnim prostotrgovinskim območjem. Vse mora temeljiti na vzajemno koristni osnovi v razumnem časovnem okviru. Obe strani si prizadevata za zaključitev sporazuma seveda moramo upoštevati politično stanje in možnosti za integracijo. Evropska unija in Ukrajina se morata sporazumeti o prostotrgovinskem sporazumu. Ukrajina si presedeva za to, da bi izboljšali dvostranske odnose, za to, da bi imeli več sodelovanja. Obe strani sta si sta se strinjali za to, da pripravimo politični sporozum o gospodarskem in političnem vključevanju, vendar je pojem o poglobljenem sodelovanju zelo pomemben v okviru pogajanj. Ukrajina želi ohraniti visoke ambicije in si prizadevati za prosto trgovinsko območje z EU. To mora biti čim bolj vključujoče območje. Prepričani smo, da je v interesu obeh strani, da si prizadevamo za formule, ki bodo Ukrajino približale Evropski uniji. Opozarjam vas tudi na zelo aktualno vprašanje, namreč liberalizacija vizumskega režima. To je ključnega pomena za Ukrajino in Ukrajince. Strinjam se z vami, evropski poslanci, da je paradoksalno, da že 20 let od padca berlinskega zidu še vedno imamo vizumske zahteve. Za številne Ukrajince bo svobodno potovanje v Evropo in nazaj velik korak naprej, tako kot za Evropejce, kajti to bo viden dokaz za to, da dobro sodelujemo in to bo služilo kot spobuda za nadaljne delo z Evropsko unijo. Kar zadeva akcijski načrt. Ta odločitev je bila sprejeta junija na ministerskem srečanju ministrov PNZ EU Ukrajina. Želim vam povedati, da zelo cenimo tudi včerajšnjo odločitev, zaradi katere smo dosegli napredek v zvezi s tem vprašanjem. Spoštovani poslanci in poslanke, glede na to, da je čas omejen, bom sedaj končal in pripravljen sem odgovoriti na vaše vprašanja. Hvala. Grazie, signor Mini. Hvala, gospod minister. Sedaj pa ima besedo gospod Kovol, predsednik delegacije EU Ukrajina. Dve minuti, prosim. E, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister. Prav gotovo veste, da smo prejšnji teden imeli zelo vročo razpravo v Evropskem parlamentu o resoluciji v zvezi z Ukrajino. Zelo vesel sem, da ste danes tukaj in vesel sem, da je bila diplomacija aktivna v prejšnjih tednih. Prepričan sem, da bodo volitve in spremembe v političnem območju zelo pomembne. Pomembne bodo zato, kako vas bodo videli v Evropi. Veliko časa imamo za razprave, sedaj pa ne bom govoril predolgo, kajti bom član obozovalne misije v Ukrajini. Naslednji teden se bomo prav tako sestali v Ukrajini. Imam pa dve vprašanje, ki vam jih moram zastaviti tukaj. Namreč, institucionalno me zanima, kako usklajujete svoje sodelovanje z Evropsko unijo? Ali imate poseben odbor, poseben organ? Zanima me, kakšna je po vašem mnenju optimalna metoda institucionalnega usklajevanja. Drugič, politično usklajevanje. Kako menite, da lahko vključimo vse politične sile, tudi opozicijo, v to, da okrepimo sodelovanje v času ko so druge države sodelovali z Evropsko unijo, je vedno bilo vključeno tudi določeno politično telo, ki je sodelovalo z vsemi političnimi silami v državi. To so dve vprašanji, ki sem vam jih želel zastaviti. Drugo vprašanje vam bo postavil Poli, tako se bomo srečali v Kijevu. To je zelo pomemben trenutek in razprava prejšnji teden je pokazala, da je to resno vprašanje. Vem pa, da veste, da smo imeli prejšnji teden razpravo v Strasburu. Hvala. Gospod Brok, dve minuti. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod zunani minister, da ste prišli na ta pogovor. Tri kratka vprašanja imam. Ali, imate, ali vidite možnost, da bi vzhodno partnerstvo eh, bolj eh, delalo na multilateralni ravni in da se ne bi ti odnosi razvijali s posameznimi državami. Drugič, kako vidite možnost odprave blokade, ki obstaja. In eh, ob nekaterih kritičnih pripombah eh, je se vida jasno, da smo zainteresirani, da bi bolj pojasnili evropsko perspektivo Evrope, eh, pa tudi kar zadeva sporazum o sodelovanju, potem vizumi, DCFDA, um, torej, da bi to bila neka predstopnja k evropskem notranjem trgu, da bi to bila neka podobna rešitev kot z Norveško na ta način dosegli večji napredek. Vendar moramo reči, da kot Evropska unija nismo samo gospodarska skupnost, temveč tudi skupnost vrednot. In pozdravljamo politično stabilnost v Ukrajini na osnovi jasnih rezultatov volitev, vendar stabilnost ni kupljena trajno, ni je možno ustvariti samo z ureditvami. In zato se bojimo tudi, eh, eh os, kako je z opozicijo. Če opozicija ne more kandidirati povsod, potem je to seveda hudo in če potrebuje opozicija deloma odločbe sodišča, da lahko nastopi na volitvah, je to malo čudno. Če politični spori se rešujejo na sodiščih. To je kot iz drugih časov. E, potem tudi, kar zadeva sedaj um, ustavo iz leta 1996, ker so spremembe bile razveljavljene 2004. Ampak m, na vsak način se mi zdi, da ni zagotovljena neodvisnost sodstva. Grazie, onorevole. Hvala. Gospod poslanec Brok, sedaj dve minuti. Gospod Cibic. Dziękuję bardzo. E, będę e, zupełnie przypadkowo e, kontynuował. Torej, nadaljeval bom v bistvu, navezal bom na to, kar je povedal kolega Brok. Želim vas vprašati, kako vi vidite ta ustavni problem. Uh, torej, uh, začelo se je reševati to zadevo, vendar uh, ni videti, kako se bo stvar iztekla. kdor je na oblasti, želi vplivati tudi na ustavo, ampak s tem izgublja ustava kot takšna. Kaj ti, eh, torej govorim seveda tudi o polskih izkušnjah, ki so podobne, da bi rešili ta, eh, to, eh, ta, to ustavni problem, ste rekli, da eh, Ehm, se mora predvsem tudi potruditi predsednik za ustrezno rešitev. In govorili ste tudi o konsolidaciji, ampak kljub tem vas sprašujem, kako želite rešiti eh, to, eh, ta ustavni problem. Na vsak način morate se pogovarjati s tem o, z opozicijo, dru, opozicijo, drugače ne bo možna dobra dolgoročna rešitev, trajna rešitev. To, kar se je zgodilo uh, pri ustavnem sodišču, uh, Eh, ne da bi sedaj se spuščal na pravne osnove, ampak zgleda, kot da bi šlo za neko farso. Šest sedem let je država imela nejasno ustavno ureditev in vse to seveda se nanaša tudi na stabilnost oblasti v Ukrajini, ampak o tem ste deloma jo tudi sami govorili. Hvala gospod Cibič, sedaj pa ima besedo gospod Nejc. Panec. Minister, uh, uh, Gospod minister, dobrodošli med nami danes popovdne. Hvala lepa. Moje vprašanje zadeva zunanjo politiko. Pogosto nam pravijo, da ima Ukrajina možnost ali pot k Rusiji ali Evropski uniji. Torej, ali se bodo približali Rusiji in se s tem oddaljili od Evropske unije, ali obratno. Zanima me, kako vi gledate na to. Hvala. Grazie, Hvala, gospa Nec. Gospod Galar, dve minuti. Hvala. Gospod minister, vaša država ima pred sabo ogromno nalogo, da bi ponudila dobre življenjske pogoje. Mi kot evropski partneri vas pri tem podpiramo kot Evropska unija, kot svet Evrope v mednarodnem denarnem skladu in tudi bilateralno. Naše skrbi nad demokratičnim razvojem in tudi nad povečanim delovanjem um, obveščevalnih služb ste očitno razumeli. Ali bo resolucija Sveta Evrope še vplivala na volitve, eh, kateri ukrepi so bili sprejeti, da bi stranki eh, omogočili popolno udeležbo na volitvah, eh, kar je bilo sporno, zakaj ste odpravili okrajne svete v Kijevu, tako da tam ne bo volitev, kaj eh, Eh, kvalificira medijsko, eh, lastnika medijske družbe za eh, delovanje v obveščevalni službi in imam dvome o tem, da bi lahko ocenili te volitve kot poštene in svobodne. Vaši sosedje, Mačarska, Slovaška, Poljska, Romunija, ki so v Evropski uniji dokaz, dokazujejo, da je pot k večjemu blagostanju, in k solidarnosti v družbi, torej da ne bodi preko avtoritetizma in oligarhije, temveč preko evropskega sodelovanja. In upam, da bo tudi socialistična politična skupina v tem parlamentu Eh, izkoristila svojo, svoj vpliv v tem demokratičnem smislu. Prej sem sekretari, sekretarijatu povedal, da se uporabi ukrajinska pisava vašega imena, ampak kljub temu je rezultat ruska varijanta. Eh, sprašujem vas, kateri pa je jezik, ki vam je ljubši? Hvala, gospod Galara. Kolegica Harms, dve minuti. Hvala, gospod eh, predsednik. Tudi jaz eh, želim najprej povedati, da eh, z odločitvijo, da ne bomo glasovali o resoluciji prejšnji teden v Strasburu, s tem še niso odpravljene kritične ideje iz te resolucije. Ampak kar se mi zdi pravilno je, da je Evropski parlament neodvisno od tega, ali so se politične um, skupine že povezale z sesterskimi strankami v Ukrajini, da si kljub temu poskusimo ustvariti sliko o situaciji v tej državi in o tem, katere skrbi so, skrbi so upravičene. Želim, prosim vas, da nam ponovno pojasnite, tako kot je vprašal gospod Galar, zakaj je bilo treba spremeniti volilni zakon pred komunalnimi volitvami in zakaj se vam je zdelo prav v vladi oblikovati ta volilni zakon tako, da za številne lokalne organizacije, tudi nevladne organizacije, danes sploh ni možno, da bi nastopali kot kandidati pri teh volitvah. Mislim, da je to problem predvsem za demokratični razvoj na občinski ravni. Razen tega smo se v resoluciji ukvarjali tudi z novo vlogo obveščevalne službe v Ukrajini. In tudi jaz bi rada iz poklicanih ust izvedela, kako ocenjujete očitke, za katere smo slišali? Torej, pod tem novim vodjem obveščevalne službe je očitno vedno večji pritisk na medije in na nevladne organizacije v Ukrajini in sicer ne samo na, ne, na ukrajinske nevladne organizacije, temveč tudi na organizacije kot so Eh, ustanova Konrad Adenauer ali ustanova Soros, ki je že dolgo aktivna v Ukrajini. Razen tega so nam poročali, da je obveščevalna služba v Ukrajini uh, ukrepala proti konkretnim novinarjem. Lahko bi imenovala štiri besede, eh, štiri imena, ampak ne bom tega storila. Naprimer, je to bil novinar gospod Klimentjev in prosim, da se direktno odzovate na te odčitke in še nekaj nas zanima. Um, prihaja do pravega vala aretacij um, um, prejšnjih članov vlade Timošenko in to je tudi signal, da se v bistvu nadaljuje ta kontroverzna situacija v Ukrajini, namesto da bi med vlado in opozicijo prišli do nekega pametnega aranžmaja. Hvala poslanki Arms. Sedaj pa ima besedo gospod Pötering dve minuti. Hvala gospod predsednik. Gospod zunani minister. Pred dvema letoma sem kot eh, predsednik Evropskega parlamenta izrazil svoje pozitivno stališče do Ukrajine in to sem jasno povedal tudi v ukrajinskem parlamentu. Danes pa je veliko vprašanj, ki nas skrbijo in navezujem se na to, kar so povedali kolegi in kolegice. Izvedeli smo za primir novinarja, mogoče gre za novinarja, ki ga je omenila pravkar gospa Harms in sicer temu novinarju so oduzeli računalnik in tako kot smo prebrali v tisku, je bilo še posebej tragično to, da je tudi doktorsko delo bilo shranjeno v tem računalniku. Kako si to razlagate? In drugo vprašanje, tudi mi, tudi nam se zdi, da je boj proti korupciji pri vas, predvsem tudi boj proti opoziciji, veliko bolj verodostojni bi bili, če bi lahko dokazali, da vlada katere konkretne primere preiskuje vlada. Hvala gospi Harms, da je omenila tudi fondacijo Konrad Adenauer. Eh, na vsak način bomo to pozorno spremljali. Želimo, da bi se Ukrajina približala EU, vendar na temelju eh, pravne države. Hvala, gospod Pötering. Sedaj pa Gospod Severin, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Vi ste seveda ministr za zunanje zadeve in številna nas je vprašanje zadeva in notranje zadeve. Ampak ne glede na to, želim tudi jaz nekaj povedati, preden vam zastavim vprašanje. Namreč, odločitev v zvezi z resolucijo o Ukrajini smo preložili ne zato, ker želimo si zatisniti oči pred pomankljivostmi, v Ukrajini, ampak ker želimo širše odpreti oči, preden sprejememo odločitev v zvezi z Ukrajino, zato ker želimo pogledati v prihodnost, zato da vidimo točno, kaj se bo dogajalo, kakšni so procesi v tej državi in kaj lahko rečemo v zvezi s tem. Ob enem pa mislim tudi, če se vrnem sedaj na vprašanje, mislim, da je diplomacija sposobnost, da združimo nasprotje. Zanima me naslednje kako lahko združimo nasprotji, ki sta poslovni interesi na eni strani in politična struktura na drugi strani. Kako bi lahko to bolje ločili? Kako bi lahko bolje ločili posel, podjetništvo in politiko? Drugič, kakšna bodo po vašem mnenju reforme v prihodnosti na področju decentralizacije? Prav tako me zanima, kako bo potekalo preverjanje teh reform. Na koncu me zanima tudi, ali je vaša vlada pripravljena sodelovati v našem parlamentu z vsemi političnimi skupinami, ne glede na politične barve. Zanima me tudi, ali vidite kakšne možnosti, kakor smo že slišali, da uravnotežite odnose z vzhodom in zahodom, tako da bo to koristilo Ukrajini in tudi seveda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 zato ker ste že vi povedali veliko. Zanima me, kaj je v zvezi z povračilom DDV tujim podjetjem, ki izvažajo iz Evropske unije. Kolikor vem, se bo ta zadeva kmalo rešila, zato vam bom zastavil drugo vprašanje. Namreč na področju zonanje politike je prejšnja vlada podprla prizadevanja drugih držav vzhodne Evrope, za približevanje Evropi, Evropski uniji in NATO. Naprimer, Gruzija je primer tega. Zanima me, kakšna je politika trenutne vlade in trenutnega predsednika. Kak, kaj meni trenutni predsednik o želji drugih držav v regiji, da se pridružijo NATO? Tukaj imamo v mislih predvsem Gruzijo. Zanima me tudi, kakšno je vaše stališče v zvezi z Belorusijo glede tega, da bodo tam kmalo volitve. Namreč dvomimo, da bo to potekalo na demokratični način. Hvala. Hvala. Gospod Miski, dve minuti. Paldies, priešavais. Godotis Krišjan Kakungs. Cik man zinams, Ukrajinas prezidents. Spoštovani gospod Grišenko, Kolikor vem, v Ukrajini obstaja odlog, s katero so Stefana Bandero imenovali za heroja v Ukrajini. Po mojih informacijah se je on udeležil oziroma je izvajal holokaust in je bil velik antisemist pri svojem delu. Zanima me, kaj menite vi, ali je ta človek heroj ali kriminalec in zanima me, kaj načrtuje vaša vlada v zvezi z njim. Hvala, gospod Landsberg, iz dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Gospod Griščenko, v vaši državi je v zadnjem desetletju obstajala politika, ki je želela okrepiti ukrajinski, ukrajinski jezik v javnosti in pa v upravi. To je, ploš, to je postalo še bolj močno v času Viktorja Juščenkota in uh, to so vzhodni Ukrajinci kritizirali kot slabo ukrajinizacijo. Sedaj uh, se pa dogaja v na nek način deukrajinizacija. Eh, zanima me, kaj menite vi o teh spremembah in eh, ali je res, da je to del koncesije Moskvi, da je to nova politika ukrajinske administracije oziroma eh, ali temu spohni tako. Hvala, gospod Landsbergit. In zadnji, gospod Šulc, dve minuti. Ja, minister, eingangs... Gospod minister, vi ste opisali prizadevanja Ukrajine za integracijo v Evropski uniji. Povedali ste, da je to vaša perspektiva. Zanima me varnostno vprašanje. Ali je z eh, podaljšanjem. Uh, nameščanja ruske flote v Črnem morju eh, v neskladju z vašimi ambicijami, da bi eh, sodelovali z NATO oziroma se morda nekega dne celo vključili v NATO. Zdi se mi, da je trenutno vaš potencial v, oziroma vaša potencijalna članstvo v NATO zamrzneno. Eh, Medtem pa ste vi podpisali ta novi sporazum z rusko floto oziroma vaš odnos z Rusi traja že eh, celo stoletje. Zanima me, kaj menite vi o tem. Hvala, gospod Šulc. Gospod minister, sedaj pa morate odgovoriti na enajst prispevkov v približno desetih minutah. To je seveda velika naloga. Prosim, beseda je vaša. Well, Hvala lepa. Seveda je bilo vprašanj veliko in z veseljem bi obširno odgovarjal na vsa vprašanja. Ampak, ker sem navajen na takšne obiske in na omejen čas, bom skušal se skupaj povzeti. Naj začnem s tem, kakšna je situacija v Ukrajini v povezavi z volitvami. In pa, kar se tiče ustavne situacije kot takšne. Najprej bi želel podariti, da je predsednik Ukrajine podal celo vrsto izjav, ki se jasno odzivajo na potrebo potem, da bi organizirali pravične volitve, ki bi izpolnjevale najviše evropske standarde. Zato smo povabili veliko opazovalcev iz različnih nacionalnih in pa nevladnih organizacij. Moj predsednik se je z njimi srečal samo pred nekaj urami. In to je eden izmed načinov, na kakršnega želimo signalizirati svetu, Evropi, našim prijateljem, kako eh, resno jemljemo odprtost in pa pravičnost tega procesa. Demokracija na prehodu je tako izziv, kakor tudi poslanstvo. In to poslanstvo vlada in pa predsednik zelo resno jemljeta. Zato smo po lokalnih, eh, po zakonodaji o lokalnih volitvah, ki je, bil uveden zato, ki je bila uvedena zato, ker eh, prejšnja zakonodaja ni bila pravična, smo um, spremenili zakonodajo in dovolili različnim eh, političnim telesom, da, sodeluje, da sodelujejo. Dovoljujemo tudi kritiko in eh, sodelujemo tako z civilno družbo, kako tudi z opozicijo v Ukrajini. Ne vseljujemo naših stališč, ampak skušamo upoštevati stališča večine tistih, ki so pleteni v politične procese in pa seveda tudi prebivalstvo samo. Naj povem nekaj besed o ustavi. Ko smo se odločili za ustavo iz leta 96, to ni bilo zato, ker eh, bi vlada to želela, ampak zato, ker eh, so za tako glasovali člani ustavnega sodišča. To je posledica odločitev eh, iz leta 2004, ko ustava ni bila spoštovana, prav tako tudi ne določila pravne države. Um, ni, pomembno, koliko časa je obstajal ta ustavni zastoj. Odločitve glede tega lahko sprejema samo ustavno sodišče in ne vlada. Sam kot član vlade ne morem razpravljati o tem, kako se je odločila ta uh, institucija. Mi moramo pač izvajati njihove odločitve in tako pač izgleda pravo v vsaki drž demokratični državi. Želel bi podati nek citat, ki je bila ugotovljena v študiji iz leta 96 o ukrajinski ustavi. Citiram, ustava predvideva močno izvršilno oblast in pa sistem nadzora, ki v besedilu dobro eh, izvaja pravno državo, eh, samo upravljanje. Pomembna vloga je dana tudi ustavnemu sodišču in to bo spodbujalo demokratično kulturo v Ukrajini. Konec citata. To je pomemben skupek stališč, ki ga je podala najbolj eh, pomembna institucija na tem področju. Ampak, kakor sem povedal, Uvodoma se tukaj nismo ustavili, menimo, da so potrebne še nadaljne izboljšave, vendar pa bomo o teh odločili skozi vse vključujoči proces, kamor bo povabljeni vsi politični akteri, da predstavijo svoje stališča. V naši državi imamo problem namreč. Uh, vse politične sile niso v tako imenovanem eh, ljubezenskem razmerju. Ampak strinjam se z izjavo, da ob. Eh, lahko ugotavljamo, da so politične sile združene, ko gre za idejo o evropski perspektivi. Želimo si da bi takšna politična volja prevladala če to, tega ne bomo imeli pred očmi, bo politični dia, dialog oviran. Temu smo sedaj priča. Seveda smo pripravljeni na dialog tudi tukaj in zato je predsednik Ukrajine predlagal, da se 13. oktobra sreča z gospodom Martensem, eh, vendar pa nismo dobili odgovora, kako naj vodiš dialog, ki dialog, če se ne moreš srečati z ljudmi, kakorkoli, mi smo pripravljeni se udeleževati v teh uh, razgovorih, če bojo naši politični partnerji pripravljeni na to. V bistvu se ne odločamo od ene politične stranke do druge. Pripišani smo, da vsi, ki so zastopani, so naše prijatelji in partnerji. Uh, imajo pomembne in pa primerne eh, pomisleke, vprašanja, ki jih je potrebno odgovoriti. Potrebujemo več časa za to razpravo in upam, da boste tudi vi kmalo obiskali Ukrajino, ter da boste našli čas za srečanja z vsemi predstavniki iz Ukrajine, ne glede na to, ali gre tukaj za vlado ali za opozicijo. Tukaj ne predstavljam politične sile, sam predstavljam vlado, moje ministerstvo in uh, naj v tej luči spregovorim o odločitvah tega cenjenega telesa. Kar se tiče resolucije v Ukrajini, mislim, da je ta odločitev bila pravidna. Uh, pravilna. Um, in da smo se tudi odzvali na vsa vprašanja, ki so bila zapisana v resoluciji. Menim, da je potrebna interakcija, preden podaš sodbo. Potrebno je voditi razprave, potrebno je imeti poglobljeno znanje in potrebno je prisluhniti različnim virom ter različnim glasovom. Mi smo na to pripravljeni, smo odprti, zanima nas to vrstna razprava, ki menim odraža tudi evropsko tradicijo, parlamentarno tradicijo. Takšno tradicijo imamo tudi v Ukrajini. Potem, kar se tiče težav. Nižji uradnik je obiskal uh, katoliško organizacijo v Ukrajini in je začel postavljati vprašanje, uh, oziroma predstavil svoje vidike, uh, kasneje pa se je opravičil za to. Torej, mi smo država v tranziciji in dejanja eh, vlad, služb eh, morajo še biti dvignjena na to raven, kakor je to v starejših eh, ustaljenih družbah. Um, nismo še tako daleč, ampak smo pa pripravljeni prisluhniti vašim nasvetom o tem, kar se tiče bojo, boja proti korupciji. ali mi kot telo predstavnikov, bodi si vladnih ali parlamentarnih eh, teles, želi, se, ali se želimo eh, boriti proti korupciji ali menimo, da so nekdani predstavniki vlade, da imajo imuniteto, ko gre za preiskave. Ali to verjamemo ali ne? Naj samo povem, da prve aretacije niso bile uperjene proti nekdaljni vladi. Prva aretacija se je zgodila, ko je bil nekdani minister za okolje, namestnik minister za okolje, aretiran zaradi podkupovanja. To je bilo potem, ko je storil zločin in uh, nekaj tednov kasneje je bil minister eh, odstranjen iz vlade, strani koalicije. To se še vedno dogaja. Takšne čistke nima nič opraviti z političnimi barvami. Preprosto je potrebno poslati signal, da ne bomo dovoljevali korupcije nikjer, prav tako ne v pravosodstvu. Pravosodje je bilo dolgo vir korupcije, nestabilnosti in nesposobnosti da bi zagotovili zaščito pravic. Zato smo tudi uvedli zakonodajo o reformi pravosodja, ki predvideva samo upravljanje, pa tudi odgovornosti sodnikov. Ti morajo sprejemati sodbe, ki bodo v skladu s pravom in pravične. Potem odnosi z Rusije. Tudi tukaj je potrebno povedati nekaj besed. Najprej, Črnomorska flota ne predstavlja nobene grožnje za nikogar. Večina plovil je starih 40 let ali več in uh, verjetno bodo ta plovila nameščena. Eh, je pa to manjša sila, lokalna sila, ki je ne moremo primerjati z NATO. Z normalizacijo odnosov z Rusijo lahko samo okrepimo našo stabilnost in pa verodostojnost, našo politično verodostojnost v Evropi. Na ta način lahko odnose med Evropo in Rusijo in pa Ukrajino in Rusijo pripeljemo na takšno pot, ki bo v korist vsem upletenim stranjem. Ukrajina je tukaj veliko prispevala. Potem vprašanje jezika. Naj tudi tukaj citiram. Ukrajinski jezik je uradni jezik v Ukrajini. To je državni jezik in bo to še naprej. Različne stranke imajo tukaj različne poglede glede tega, kaj bi naj bilo ravnovesje med uh, tem, kar eh, predpisuje listina o regionalnih jezikih, ki so jo podpisale številne uh, dežele, in pa kakšna naj bi bila uloga državnega jezika. To je razprava, ki traja. Kotšna odločitev pa bo sprejeta ne strani vlade, ampak strani parlamenta. Ampak, kako sem povedal, razprava poteka in zdi se nam, da je potrebno takšno ravnovesje, ki bo odražalo tudi na tem področju evropske vrednote. Ne vem, ali imam eh, še kaj časa ali ne. Ampak eh, naj se posvetim še, nekaj, še nekaterim podrobnostim. Izginot je novinarja eh, Dementa. To jemljemo resno, to je naš državljan. Eh, številni ljudje predvidevajo, da je eh, ta človek mrtev in zato je potrebno njegov primer raziskati, ugotoviti dejstva in če je bil storjen zločin, je potrebno poiskati storilce zločina. V ta namen moramo zbrati kar največ informacij. Naj vam zagotovim, da preiskava poteka tako, da ima vse predispozicije za to, da bi bila uspešna. To se seveda ne bo zgodilo čez noč, ampak poskrbeli bomo za to, da bo preiskava učinkovita in primerna. Za nas je vsako človeško življenje pomembno. In ta konkretni primer je vzbudil veliko zanimanja tudi pri javnosti. Kako ločiti poslovno sfero in pa politiko. To bi si želeli naučiti se od vas. In tudi tukaj smo spet zelo resni. Vsega skupaj ne omejujemo samo na države članice. Eh, glede gospodarstva, glede, na, glede tega, kako zagotoviti, da se izvajo najbolj učinkovite prakse, to želimo preučiti, zato da bomo lahko najkoristnejše ugotovitve uvozili tudi v. Ukrajino. Naš premijer je nedavno obiskal Gruzijo in je podal eh, nekaj pozitivnih opažanj glede tega, kar je dosegla Gruzija. Eh, sami usporedno eh, počnemo enako, ampak seveda se učimo vseh virov, kako to doseči. Ukrajinska vlada je. Yeah. prekinila licence odobritve, 90 odstotkov odobritev, ki so pile kri ukrajinskemu gospodarstvu. Um, potem smo nekaj premomrešili tudi za državnimi obveznicami. Naj se opravičim, če nisem odgovoril na samo postavljena vprašanja ne želim uh, prekoračiti svojega časa, uh, čeprav razumem, uh, pričakujete pomembnega govornika, ki je odgovoren tudi za Ukrajino. Tako, da boste lahko tudi njemu postavili enaka vprašanja kot meni. On se dobro zaveda naše situacije, ima svoja lastna stališča, ki niso nujno enaka kot naša, kot moja. Eh, ampak eh, seveda cenimo vašo skrb, pozornost in priložnost za to, da se srečamo, da se angažiramo v odprto, svobodno razpravo. Kateri končni rezultat bi moral biti izboljšanje vseh uh, sektorjev našega političnega, gospodarskega in socialnega življenja ter uh, boljše razumevanje potrebe potem, da se Ukrajina vključi v evropsko družino. Uh, imamo enake ambicije, uh, želje, imamo čas in pripravljeni smo veliko pridadevan investirati v to, da se dvignemo na tako raven, kakor bi to pričakovali od uspešne, verodostojne in pa demokratične družbe v Evropi. Hvala, gospod minister, to je bilo zelo zanimivo srečanje. Ne vem, ali so, uh, ste odgovorili na vsa vprašanja, vendar dialog se nadaljuje in prav gotovo bo možnost še dopolniti te informacije. In predvsem vsi smo pripravljeni tesno sodelovati. Hvala za vaš obisk in nasvidenje k malu. Sedaj eh, sledi dve minutni odmor in potem se sledi izmenjava mnen s komisarjem Fülejem. Eh, please, colleague, we need all the time because. Kolegi, naš dnevni red je zelo tesen, komisar je bil točen in zato moramo kar začeti. Z velikim veseljem pozdravljam našega prijatelja, ki zelo tesno sodeluje, komisarja Füleja, ki eh, bo spregovoril o zelo zanimivih temah kot eh, revizija in ocena um, oziroma pregled evropske sosedske politike, to je proces, ki se je že začel na ravni e, Evropske komisije letos. Komisarju Füleju lahko tudi v vašem imenu zagotovim, kako zelo cenimo njegova pripravljenost, da nas stalno obvešča o svojih dejavnostih in pobudah. Ta odnos je od vsega začetka v zelo pozitivnem znamenju, že od eh, njegove predstavitve. In tudi z našim glasovanjem smo dokazali, da ga podpiramo in tudi sedaj, ko izpolnjuje to funkcijo, jo izpolnjuje z veliko odgovornostjo in zelo resno jemlje dialog s parlamentom. Kot sem povedal na začetku, ta pogovor predvidiva obravnava pregleda evropske sosedske politike, kar zadeva drugo temo, za katero je pristojen komisar širitev, o tem pa se bomo pogovarjali naslednjič 9. novembra. Torej prosim vas, da se Eh, omejite na prva tema. Prejšnji teden sem kolegicam in kolegom poslal vprašalnik, ki ste ga vi, gospod komisar, skupaj z visoko predstavnico za donanjo politiko posredovali državam članicam in eh, sosedskim državam in sicer gre za uporabo instrumentov te politike in učinkovitost te politike. Prepričan sem, da bo uh, današnja razprava dober, dobra priložnost za izmenjavo mnen, tudi eh, z ozirom na te eh, dokumente, na ta vprašalnik in zelo nas zanima, kaj boste povedali o usmeritvah, ki so se iz, eh, torej usmeritvah, eh, ki, so pri, eh, ki ste jih eh, obravnavali tudi včeraj skupaj z zunanimi ministri držav članic. Beseda je vaša, gospod komisar. Uh, <clears throat> Hvala, gospod predsednik. Hvala za to priložnost. Vzel bom približno 10 ali 15 minut vašega časa saj bi resnično želel podati celotno sliko tega, kar je za procesom pregleda in uh, kakšno je trenutno stanje pregleda. Kakor zmeraj se v tem odboru veselim uh, interaktivne izmenjave mnen. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, veliko veselje mi je, da lahko sem danes prizoten pri izmenjavi mnen o evropski sosedski politiki. Lizbonska pogodba je ustvarjala takšne pogoje za Evropske unije, da lahko ta postane globalni igralec. Večka sem že povedal, da bom kot komisar za širitev in pa soseščino Eh, tesno sodeloval z visoko predstavnico, podpredsednico Eštonovo in pa z službo za zunanje delovanje. Na ta način bo Evropska unija lažje izpolnjevala to ambicijo. Naj povem, da če želi Evropska unija postati vredostojni globalni igralec, bi morala, to, bi morala potem začeti pri, svojem, pri svoji soseščini. Najprej moramo pokazati, da smo lahko prepričljivi in učinkoviti v našem sosedstvu eh, in da na ta način lahko izkoristimo instrumente in pa priložnosti za skupno ukrepanje, ki, jih, eh, ki ga predvideva Lizbonska pogodba. Eh, na ta način bomo lahko izmerili, kako kako uspešno izpolnjujemo določbe na področju zunanje politike, ki jih predvideva Lizbonska pogodba. Zato je strateški pregled evropske sosedske politike zelo pravočasen. Trudno smo na sredini posvetovalnega procesa, dobili smo prispevke iz vseh držav članic in pa drugih partnerskih držav. Prisluhnili smo strokovnjakom in pa akademikom, srečali smo se z visokimi uradniki partnerskih držav. Včeraj sem uh, se srečal z državami članicami uh, in pa z svetom za zunanje zadeve. Danes sem z vami. Čez deset uh, dni se bom srečal z organizacijami civilne družbe iz celotne regije. Če bi še sedaj. Uh, ugotavljali zaključke, bi bilo to preuranjeno. Lahko pa ugotavljamo, so, katera so tista odprta vprašanja, o katerih je potrebno še razmisliti. Evropski parlament je svojo podporo zelo prispeval k oblikovanju in pa vodenju razvoja evropske sosedske politike. Prepričan sem, da, bomo, da mi boste v današnji razpravi podali elemente, ki bodo še obogatili naše sodelovanje. Eh, lansko leto sva skupaj s Cathy Ashton Evropskemu parlamentu poslala pismo, eh, tudi zunani ministri so bili tukaj odeleženi in postavili smo tri vprašanja. Kakšna ne bo naša vizija za evropsko sosedsko politiko znotraj 10 do 15 let? Eh, kakšni bi morali biti srednjeročni cilji ki jih zasledujemo v času mandata tega parlamenta in komisije in kaj lahko izboljšamo, ko gre za naše inštrumente in pa vire. Skušal bom odgovoriti na ta tri vprašanja. Naj začnem z vizijo. Že ob začetku moram povedati, da so bili naši partnerji zelo zadovoljni z tem vseobsegajočim procesom posvetovanja. Vsi si želijo, da bi bili odnosi z EU eh, eh, krepkejši in da bi temeljili na političnem dialogu na visoki ravni. Eh, želijo si globje gospodarske integracije, približevanje zakonodaje, zato da bi olajšali mobilnost in da bi povečali finančno sodelovanje. Obstaja jasna potreba po močni evropski sosedski politiki in to drži tudi če nekateri partneri ne marajo te označbe. To je samo po sebi zelo pozitivno. Seveda pa bi bilo napačno, če bi sedaj menili, da je to že dovolj. Vemo, da nismo edini akter v sosedstvu. Tudi drugi želijo razširiti njihov vpliv na način, ki ni vedno združljiv z vrednotami Evropske unije, ali z skupnostnim pravom. Belorusija uh, se je dogovorila o carinski uniji z Rusijo in tudi gospodarski in pa politični vpliv Kitajske raste. Pričakovanja so visoka in Evropska unija mora biti jasna glede tega, kaj lahko ponudi svojim sosedom ter kaj pričakuje od njih v zameno. Moje mnenje je, da do sedaj nismo bili vedno jasni. naš odziv na zahteve po okrepitvi odnosov, zlasti ko gre za sredozemske eh, sosede, je včasih dal prednost obliki in ne vsebini. Naš uh, pristop k različnim državam ni bil vedno koherenten. Vedno je, uh, pogosto Evropska unija ni želela izraziti svojih pričakovanj, ko gre za skupne vrednote. Uh, Morali bi bolj močno nastopiti in povdariti, da dobro upravljanje in pa politične reforme niso nek izbirni element naše politične ponudbe, ampak gredo z roko v roki z poglobljenimi političnimi in pa gospodarskimi odnosi. Evropski parlament bi moral skozi svoje omrežje dvostranskih in večstranskih eh, stikov z parlamenti partnerskih držav odigrati pomembno vlogo pri razširjenju demokratičnih načel. Naši posveti so do sedaj osvetlili visoko stopnjo soglasja glede vizije o evropski sosedski politiki v skladu z osmim členom Lizbonske pogodbe. Govorim o območju, kjer je politično sodelovanje kar se da tesno in kjer je tudi gospodarska integracija kar se da globoka. Ampak kako uh, tesni naj bodo naši odnosi, kakor je izrazil eden izmed strokovnjakov, bi lahko poglobljeno in obsežno uh, sodelovanje pomenilo poglobljeno in obsežno prostotrovinsko območje plus en odstotek ali pa eh, pridružitev Evropske unije minus en odstotek. Seveda je vse odvisno od ambicij posameznih partnerjev. Ko, gre, ko govorimo o gospodarski integraciji, eh, lahko imamo tukaj vizijo polne integracije v, v notranji trg Evropske unije in pa razširitev štirih svoboščin v zameno za širši delež eh, skupnostnega pra, eh, prava in razvoja povezanih eh, upravnih zmogljivosti. Tukaj obstajajo nekateri, nekatera razhajanja med tem, kar partnerji pričakujejo od nas in med tem, kar je pripravljena Evropska unija ponuditi prvo raz, takšno razhajanje je mnenje o števili svoboščin, ki bi jih naj uživale partnerske države. Partneri naj bi bili sposobni uživati vse štiri svoboščine. Nekatere države Evropske unije se pa želijo osredotočiti samo na tri izmed teh svoboščin. Te so jasne in naj dodam tudi razumljive. Eh, eh, skrbi, ko gre, obstajajo skrbi, ko gre za svobodo gibanja. Drugo razhajanje je finančna podpora. Partnerji se tukaj eh, navezujejo na skladnost z akijem in pa sklepanjem obsežnih prostotrgovinskih sporazumov. Ključnega pomena za premoščanje teh prepadov je posam, eh, postopni pristop in pa bolj jasna diferencijacija. Prostotrgovinski sporazum ali brezvizumski režim pomeni ne samo zaveze od partnerskih držav, ampak tudi administrativne zmogljivosti za verodostojno izvajanje teh zavez. Seveda moramo biti pripravljeni tudi na to, da nagradimo resničen napredek in da poskrbimo za potrebna sredstva. Finančna, dodeljevanje finančnih sredstev mora biti namenjeno tistim državam, ki poskrbijo za politične reforme eh, in ki bi resnično implementirale prosje trgovinske sporazume. Trenutno ne razlikujemo dovolj med tistimi državami, ki to počnejo in tistimi, ki ne. Evropska unija bi morala biti bolj odprta do držav, ki eh, so poduzele verodostojne korake za to, da bi nadzorovali svoje zunanje meje in pa da bi izpolnevali tudi druge predpogoje. Seveda mora vse skupaj biti odvisno tudi od pripravljenosti partnerskih držav, da sprejmejo skupne vrednote, na katerih temelji Evropska unija. Uh, od uh, njihovih uh, rezultatov, od uh, vodenja in reform. Ne sme biti vse skupaj odvisno samo od geografskega položaja. Seveda so nekatere sosedske države evropske in se vidijo kot potencijalne članice Evropske unije, ampak njihove želje niso razlog za to, da bi drugim ponudili več ali da bi bili manj zahtevni. Če so ambiciozen, če so evropske sosede ambiciozne, morajo same uh, dvigniti prak uh, in uh, skoraj vsi partnerji se strinjajo, da bi evropska sosedska politika morala ostati tista streha, pod, katere, pod katero spadajo naši odnosi z sosedi. Če želimo doseči cilje, ki sem jih predstavil, moramo posvetiti svojo pozornost uh, večjim področjim. Omenil bi sedem izmed njih. Potrebno je več političnega upravljanja naših odnosov. To ne pomeni samo priložnosti za uradne razprave, ampak tudi ohranjanje obogatenega, stalnega in pa z vsebino podkrepljenega dialoga na politični ravni. To je, eh, to je legitimna zahteva in to je zahteva, ki nam lahko pomaga rešiti nesporazume in pa odprto vprašanja v duhu zaupanja in pa partnerstva. Sedaj moramo razmisliti o tem, na kakšen način lahko uh, Uh, uresničimo naše ideje, ne samo na področju zunanje politike, ampak tudi drugih področjih tesnega sodelovanja. Drugo ima opraviti z uh, globokimi in obširnimi prostotrgovinskimi sporazumi, ki so v srcu naše ponudbe. Uh, ideja o sodelovanju na notranjem trgu je pomembna za kakšnekoli spremembe morali bi nadaljevati za pogajanji eh, z najbolj naprednimi sosedi, tako na vzhodu, kakor tudi na jugu. Naši partnerji podarjajo pomen po lažjem dostopu do trgov, zlasti ko gre za kmetijske ali agroindustrijske proizvode. Na naši strani pa moramo poudariti, da če želimo, da bi partnerske države uživale sadove takšnih sporazumov, eh, morajo najprej zagotoviti neodvisnost in pravičnost pravosodnega sistema ter morajo se boriti proti korupciji. Tretja zahteva je enostavnejša mobilnost. Seveda jasno obstajajo politične težave, vendar pa bi bilo težko ignorirati ustrajnost naših partnerjev pri tej točki. No, da bomo morali tukaj razmisliti izven ustaljenih razmislekov. Morda bi lahko razširili širšo pristopnost do mobilnosti in pa priseljevanja, kjer bi lahko um, se ukvarjali tudi z uh, varnostnimi vprašanji. Moramo se osredotočiti na posamezne kartone kategorije ljudi, kakor študente, raziskovalce in pa poslovneže. In uh, tudi tukaj uh, moramo tudi. Torej, uh, razlikovati med temi skupinami ljudmi. Tretjič, odprti konflikti in pa kako je možno te konflikte rešiti. To je vprašanje, ki se mu ne moremo izogniti. Nesposobnost reševanja sporov je ena od glavnih pomenkljivosti evropske socijalske politike. Ne glede na to, da je to vprašanje, ki presega politiko samo. Partnerji so od nas zahtevali, da smo bolj aktivni. Evropska unija mora biti bolj prisotna, več sredstev mora nameniti oblikovanju samozavesti. Ampak lahko presežemo to, naši sosedje pričakujejo da bo Evropska unija na podlagi Lizbonske pogodbe izkoristila vse svoje instrumente, vključujoč eh, skupno zunanjo in varnostno politiko ter evropsko varnostno in obramno politiko na bolj koherenten način. To je področje, ki ga bo treba še bolj raziskati. Peta zahteva zadeva poglobljeno sektorsko sodelovanje. Večje sodelovanje je potrebno na področjih, kot so energija, okolje, podnebne spremembe, izobraževanje, industrijsko sodelovanje ali prenos tehnologij. To je tudi v našem interesu, zato se moramo pozitivno odzvati na to. Partnerji so zelo zainteresirani za to, da bi imeli več dostopa do programov EU in da bi bili udeleženi v agencijah Evropske unije. Šesto vprašanje zadeva vključenost civilne družbe organizacije civilne družbe v partnerskih državah so naš najzvestejši in najmočnejši zaveznik pri spodbujanju vrednot in dobrega upravljanja. Prav tako so pomemben zavestnik, zaveznik pri tem, ko gre za zbliževanje z standardi EU na področjih kot ta okolje in podnebne spremembe. Bolj jih moramo vključiti v oblikovanje politik in spremljanje povezati jih moramo z organizacijami civilne družbe v Evropski uniji. Vlagati moramo v njih in krepiti njihove zmogljivosti. Omeniti je treba tudi vprašanje regionalnih značilnosti v okviru naše soseščine in glede na to, kakšen prispevek lahko imajo k našim ciljem. Ustrezno prilagojen pristop k različnim regijam v soseščini mora ostati ključna značilnost evropske sosedske politike. Poleg tega sem prepričan, da bi morala evropska sosedska politika spodbujati regionalno sodelovanje med partnerji v evropski sosedski politiki, še posebej v kontekstu vzhodnega partnerstva in v okviru Unije za sredozemlje. To sta glavni, čeprav ne edini regionalni dimenziji evropske sosedske politike z vzhodnim partnerstvom je Evropska unija vzpostavila ambiciozno agendo za poglobitev odnosov z šestimi vzhodnimi partnerji, tako na dvostranski osnovi, kot tudi skupinsko. 18 mesecev po vrhu v Pragi lahko vidimo, da smo dosegli veliko napredka pri vzpostavljanju novih pogodbenih odnosov in večstranskega sodelovanja. Večstransko sodelovanje je postalo zelo intenzivno. Evropska sosedska politika nam zagotavlja možnost, da preučimo te prve dosežke in da se uspešno pripravimo na vrh v Budimpešti maja naslednje leto. Unija za sredozemlje prav tako dosega napredek. Ne glede na to, da obstajajo politične težave v svezi z mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu, bo kmalo vzpostavljen sekretarjat, veliko dela pa je bilo izvedenega tudi v svezi s projekti, ki jih bo podpirala Unija za sredozemlje kot del pregleda, moramo odkriti praktične načine, kako lahko prispevamo k izvedbi te pobude. Pomagati ji moramo, da bo izpolnila ključni cilj, da ustvari delovna mesta, rast in zmogljivost za inovacije, ki so tako zelo potrebne v sredozemskem območju. To se mora zgoditi v prihodnih letih. Na koncu želim omeniti še vprašanje političnih instrumentov, finančnih instrumentov in ne nazadnje tudi virov in sredstev. Akcijski načrti evropske sosedske politike so se izkazali kot osrednje orodje za izvajanje politik. Sedaj smo priča drugi generaciji, zato moramo poskrbeti, da bodo bolj osredotočeni in bolj povezani z reformnimi agendami partnerskih držav, ter da bodo povezani tudi s finančnimi sredstvi, ki so potrebna za to, da se to izvaja. Evropski instrument za soseščino in partnerstvo ENPI je zagotovil postopne spremembe pri tem, kako zagotavljamo svojo pomoč. Številni pa povdarjajo, da bi bilo treba storiti še več, zato da bi prednostne naloge akcijskih načrtov Evropske sosedske politike povezali s finančnim sodelovanjem. Finančna pomoč bi prav tako morala biti zagotovljena hitreje. V to bi moralo biti vključene manj birokracije, hkrati pa bi morali zagotoviti tudi prožnost, da se odzovemo na potrebe, ki se pojavljajo. Države partnerke nam, nas tudi prosijo, da bolj preučimo predpristopno pomoč. Vsekakor bomo resno razmislili o tem in zato potrebujemo vašo podporo. Gre za ravnovesje med učinkovitostjo in nadzorom. Vem, da vas zanima demokratični nadzor v zvezi z porabo za zunanje zadeve. Demokratični pregled v okviru NPI deluje dobro in zunaj tega okvira smo vedno bili odkriti pred parlamentom v zvezi z zahtevami za posvetovanja in menjave mnen. Natančno moramo razmisliti o tem procesu in bolj splošno moramo biti pripravljeni za to, da zagotovimo pomoč, ki bo bolj obsežna in tudi bolj formalna. Tukaj moram povdariti še eno zelo pomembno točko. Pomoč državam v soseščini, se zelo razlikuje od klasične razvojne pomoči. Hitro se moramo biti sposobni odzivati na potrebe, ki se pojavljajo in na razvijajoče se politične cilje. Potrebujemo določeno mero minimalne agilnosti za to, da lahko pomagamo državam partnerkam po izvajati reforme. Ne rad govorim o finančnih virih, kajti trenutno se nahajamo v zelo težkih gospodarskih in finančnih razmerah. Prav gotovo bi lahko dosegli večjo učinkovitost, če bi bolje ciljno usmerili pomoč in jo bolje tudi zagotavljali. Veliko se lahko še naučimo pri tem, da razvijamo inovativne finančne instrumente. Lahko usklajujemo EU pomoč in pomoč držav članic na boljši način, tako da akcijske načrte uporabimo kot referenčne okvire pri programiranju. Ampak bodimo okriti. Moramo si dati dovolj finančnih sredstev na voljo za to, da podpremo te politike. Ne moremo se zahtevati reform in hkrati ne dati pomoči. Evropska sosedska politika je nekaj, kar bomo morali obravnavati kot prednostno nalogo v naslednjem finančnem okviru. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, naj povem še nekaj besed v sklep. To so neke misli, ki so se pokazale od razmisleka v zvezi s strateškim pregledom. Te misli so samo predhodne in pričakujem, da se bodo še naprej razvijale in postale vedno bolj konkretne, s tem, ko se bo razvijal tudi postopek posvetovanja. 1. februarja bova z gospod Ashton, države članice EU in države partnerke Evropske sosedske politike, povabila na ministersko konferenco. Pričakujeva, da bo ta konferenca zagotovila smernice za predloge, ki jih bova predložila aprila v sporočilu svetu in Evropskemu parlamentu. Vseeno sem želel te prve misli deliti danes z vami in slišati vaše odzive in vaše predloge. Če želimo, da bo evropska sosedska politika postala osnova za naše sosede in da bo s tem odražala ambicije pogodbe, potem potrebujemo vaša mnenja in vašo podporo. Hvala. Grazie, komisar. Hvala, gospod komisar Füle. Sedaj pa ima besedo kolega Brok za dve minuti. Vodecna, gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi, gospod komisar. Čestitam vam. Že dolgo ali sploh prvič imam, nisem imel občutka ali prvič imam občutek, da imamo strateški pogled na te teme, eh, ki ima tudi operativne vidike. In zdi se mi, da smo lahko optimisti kajti doslej smo sicer porabili veliko denarja, vendar nismo usmirjeno uporabljali tega denarja. Če se spomnim tega, kar je povedal gospod, ki je bil pred vami na podiju, eh, to še okrepi to, kar sem ravno kar povedal. Želim povedati v imenu svoje politične skupine, da bomo intenzivno sodelovali da bomo dosegli napredek na tem področju. In mnenja smo, da to, kar izražate v vprašanjih, eh, se zrcali tudi že v naših sprejetih poročilih. Torej, pri vzhodnem partnerstvu je treba reči, da povdarjamo evropsko perspektivo. Sredozemsko in vzhodno partnerstvo sta obe enaki enako pomembni, vendar metode so različne. Eno so sosedje Evropi drug, Evrope drugijo evropski sosedje in to ima določene posledice. Zato sem moramo prebirati, tako kot je nekoč povedal Romano Prodi, vse razen skupnih inštitucij. Se pravi, da moramo razmisliti, kako pri pogajanjih o prostotrgovinskih območjih širiti notranji trg, kako širiti šengensko območje, ne da bi postale članice Evropske unije te države, potem jih vključiti tudi v varnostno politične, eh, politično razmišljanje. Ali eh, torej evropski gospodarski prostor bi lahko bil zgled, eh, sicer ne more biti vse eh, v korakih in po metodah enako kot pri evropskem gospodarskem prostoru, ampak eh, kot eh, miselni vzorec bi to mogoče eh, nam služilo pri nadaljnih razmišljanjih. Hvala. Hvala, gospod poslanec Brok, gospod Panceri, dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz se navizujem na besede gospoda Broka in tudi na to, kar ste povedali vi, gospod Albertini. E, torej, zahvaljujem se komisarju za pripravljenost sodelovati z njim. To ni samo umevno za vse komisarje in hvala tudi za to, kar ste povedali. Tri kratka vprašanja imam politika sosedstva je seveda strateškega pomena, o tem ni dvoma. Moramo imeti neko obsežno vizijo o evropskem sosedstvu. Kljub temu menim, da se moramo danes z večjo odločenostjo usmerjati po lastnih interesih. Eh, in eh, predvsem proti jugu in sredozemlju in tudi tja usmirjati denar. Eh, razlogi so jasni, veliko problemov prihaja od tja, vendar tudi mnoge rešitve za naše probleme in zato bi bilo dobro investirati več tam. Vi ste uporabili močne besede, ki jih popolnoma podpiram. Veliko smo imeli oblike in manj, malo vsebine in eh, dodajati vsebino ne pomeni samo več eh, sredstev, temveč tudi zavezanost teh držav demokratičnim načelom. Vi ste govorili o ekonomski integraciji. Mnoge države si želijo večjo ekonomsko integracijo, vendar eden glavnih problemov je bolj kot eh, finančna sredstva, so, so infrastrukture, demokratične infrastrukture, materialne in nematerialne naprimer, spostavljanje demokracije, vladavina zakonov, tu na te stvari moramo paziti. In potem je treba tudi selekcionirati naše cilje, kam usmerjamo denar. Potem pri strateški viziji nočem postavljati pod vprašaj funkcije posameznih komisarjev, vendar zdi se mi potrebno, da bi vaša funkcija se vedno bolj povezala tudi z obravnavo priseljevanja, kajti vidim tudi v parlamentu, v odboru Libe in za zunanje zadeve, da se pogosto preveč ločeno obravnavajo ta vprašanja. In mislim, da potrebujemo širši pogled, gospod Nejc, dve, gospa Nejc, dve minute. Uh, gospod predsednik, kom, gospod predsednik, komisar, kolegice in kolegi. Najprej vas želim pohvaliti za to, da ste se lotili pregleda evropske sosedske politike. Tukaj sem. Hvala vam tudi za to, da ste nam povedali, kakšno je vaše mnenje in kakšne komentarje dobivate kot odzive na vprašalnik, ki ste ga poslali državam članicam in partnerkam v evropski sosedski politiki. Prepričana sem, da bi odgovori lahko predstavljali osnovo za ta tako potreben pregled. Veliko nejasnosti je bilo v zvezi s tem, kaj je sploh cilj evropske sosedske politike. Mislim, da še vedno obstaja veliko nesporazumov v zvezi s tem, pa tudi nasprotujočih si pričakovanj. Sprašujem se, zakaj več naših držav partnerk ne pravi, zakaj po eni strani Evropska unija zahteva preveč in po drugi strani ponuja zelo malo. Mislim, da se mora to končati, če želimo karkoli doseči. Želim podati še nekaj komentarjev v zvezi s tremi vidiki, če smem. Prvič, kar zadeva pretok ljudi. Zdi se mi, da je nekaj jasno. Ostrejšo visomsko politiko, kot bomo imeli in bolj kot si bodo ljudje prizadevali za to, da zaobidejo zakonske predpise, bolj bodo želeli ostati dlje, kot jim dovoljujejo vizumi ali bodo sploh iskali nezakonite poti. Naši sistemi omogočajo tako imenovane obnovljive vizume, enkrat je treba dobiti vizum, potem pa ga seveda obnovimo. Gospod predsednik, to je zelo pomembno, prosim, da me pustite govoriti, ne pa da kažete na svojo uro. Druga pomembna zadeva je odprtje trgov. Mislim, da bi morali sprejeti več izdelkov in storitev iz teh držav in če mi dovolite, mislim, da bi bilo zelo, zelo pomembno, da Evropska komisija in vse njene službe naredi več za to, da bi rešili ali pomagali rešiti zamrznjene konflikte. Hvala. Eh, Gospod Šulc, dve minuti. Ja, komisar. Gospod komisar, lahko se samo pridružim zahvali govornikov pred mano. Hvala, da nas obveščate o najnovejših zadevah in v vseh točkah eh, sosedske politike Evropske unije se strinjam z vami, pri čemer sem mnenja, da naj bi določili določene prioritete, kar zadeva vzhodno partnerstvo. Vendar vi imite, nosite tudi odgovornost za širitev in mislim, da Eh, si eh, države, sosede pričakujejo jasne usmeritve. Torej, da po Lisboni razpravljamo tudi o tem, kakšna naj bi bila Evropska unija v prihodne. Kajti, da se izvajajo notranje politične reforme samo s ciljem postati član Evropske unije, je pravzaprav iluzija iluzija, da bi vse te države res nekoč vključili v EU. Gre za mrežo globokih partnerskih odnosov. To je model, ki bi ga lahko ponudili tem državam. Nekaj, na kar se lahko zanesejo, kar bi vodilo k preuzimu regulativ Schengena, eh, potem svobodna trgovina to bi bilo bolje, kot pa da nudimo neskončno možnost uh, vključevanja in da se samo zato eh, sosedske države trudijo izpolniti domače naloge. Mislim, da gre torej eh, za razpravo, ki se ji ne moremo izogniti in sicer o tem, kako naj bi dokončno izgledala Evropska unija. Hvala. Kolega Šulc, kolega Majer, dve minuti. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod komisar. Mislim, da je bilo prvič, da je bilo prvič, ko ste bili tu in ko smo razpravljali o instrumentih sosedske politike in o pridružitvenih sporazumih in rekli smo, da moramo bolj intenzivno spremljati, kako zgleda z drugim členom eh, glede na pogoje pridružitvenih sporazumov na splošno ob večjem upoštevanju človekovih pravic v vseh mednarodnih sporazumih. Mislim, da smo se bili enotni, da je treba ta instrument poglobiti. Na celotnem področju sosedske politike drži, da pa tega člena v praksi skoraj ne uporabljamo. To bi morali upoštevati na obih stranih sredozemlja, pri tem mislim na Izrael in na druge regije. Prejšnji teden v Zahodni Sahari je prišlo do uh, eh, primira smrti zaradi dejavnosti, uh, uh, torej um, um, umorili so maroškega um, Saurija, torej ljudje grejo iz mest in se borijo proti temu, da se še zmeraj tepta z nogami pravica do samoodločbe, medtem ko Združeni narodi podpirajo to načelo. Torej otrok je umrl zaradi dejavnosti maruške eh, eh, vojske. V Strasburu smo slišali, da bo prišlo do drugega kroga razprave med eh, maroško vlado in eh, tem območjem Sauris. Vendar kraljevina Maroko se ne drži eh, mednarodnih sporazumov. Isto velja za ribiški sporazum, s tem se ukvarja odbor za ribištvo. Ravno pred kratkim je prišlo torej to, do tega smrtnega primira in zato se mi zdi pomembno, da nekaj postorimo in da postavimo vprašanje, ali se dejansko uporablja drugi člen ali ne. Hvala. Gospod Čip, dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Najprej. Hvala komisarju za ta pregled nad evropsko sosedsko politiko. Hvala predvsem, da je izpostavil šest, eh, sedem pomembnih točk. Mislim, da je treba videti, kakšna so pričakovanja eh, tistih, na katere se obračamo s svojo sosedsko politiko. In ta pričakovanja so povezana tudi s pomočjo Evropske unije pri reševanju problemov, kot so zamrznjeni konflikti. Težko je govoriti pri tem o napredku. Moldova, Gruzija, Gorni Karabah, to niso eh, primeri, kjer bi lahko govorili o uspehu in, napredek, in napredku. Zato sprašujem komisarja, kako ocenjuje mobilnost in lažji dostop do vizumov. Katere sosednje države Evropske unije so najbliže napredku na tem področju in si lahko pričakujejo, da bo prišlo do lažjega dostopa do vizum, uh, oziroma uh, do, giban, do lažjega gibanja. Potem drugo vprašanje. Kdo si zasluži finančno nagrado pod narekovaji med eh, sosednjimi partnerji? Ni treba sicer poimenovati državo, ampak mogoče bi bilo dobro, če navedete kriterije, ki jih je treba izpolniti za to, da si zaslužiš tako imenovano finančno nagrado Evropske unije. Onorevole. Hvala, gospod Čip, gospod Siverin dve minuti. Well, uh, to... Hvala lepa. Sedaj sem jaz na vrsti, da pohvalim komisarja za njegovo pobudo in tudi za dosežke na tej stopni. To je bilo potrebno. Prišlo je pravi čas in veliko obeta, kar zadeva metodološko raven. Povedati moram, da nam ta razprava ne bo dala možnosti, da bi vam podali vse svoje zamisli in tudi vi ne boste imeli možnosti, da sprejmete vse naše misli in pomisleke. Bodite pripravljeni na določene pobude, povabila z naše strani, da bi razpravljali o določenih osredotočenih točkah, zato da bi se srečali v manjših krogah, krogih, zato da se lahko poglobimo v ta vprašanja. Mislim, da bi lahko rekli, da se globalna politika začne z dobro sosedsko politiko, kako ste povedali vi. Vendar mislim tudi, da koherentna sosedska politika zahteva koherentno Evropsko unijo. Mislim, da mora koherenca prihajati iz institucionalnega vidika, ampak tudi iz intelektualnega vidika. Mislim, da imamo asimetrične občutke, asimetrične tradicije, in lahko tudi rečemo različno znanje. Vse to moramo združiti in sicer na tak način, zato da bo naša, naša soseščina vse nas videla enako. Unija za sredozemlje in tako naprej. Vse to mora biti za vse nas, ne samo Moldavija za, Ukraj, Moldavija za Romunce in tako naprej. Kot pomembno točko vidim stabilnost in demokratično varnost. To bi lahko dosegli na osnovi razvoja. Mislim, da so splošni cilji ti, da načeloma potrebujemo stabilno soseščino, zato da bomo tudi mi stabilnejši. V svoji soseščini potrebujemo stabilnost, zato da bomo tudi mi varnejši. Vsekakor pa potrebujemo demokracijo, če želimo doseči vse to. Vse je torej povezano. In še zadnja točka, vem, da nimamo časa, pa vendar. Koncept, ki ga niste omenili, skupna soseščina, to nekoliko zaplete zadeve. Nekateri naši sosedi niso samo naši sosedi, ampak so sosedi tudi drugih držav. In tukaj se pojavi vprašanje, ali bomo z njimi obravnavali kot z izključnimi sosedi ali jih bomo obravnavali kot skupne sosede. Ali si bomo prizadevali za tristranske osno, odnose za dvostranske odnose in tako naprej. Zanima me, kako bi lahko tudi druge večje sosede teh soseščine spodbudili k temu, da bi sodelovali z nami. Tukaj se bom ustavil. Hvala lepa za vaše upotrpljenje. Mislim, da bi morali to nadaljevati. Hvala. Grazie, onorevole Severin. Hvala, gospod Severin. Gospod Julanč, dve minuti. Thank you very much, Chairman. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Füle, hvala lepa, da ste se oglasili pri nas. Najprej bom pokomentirala to, kar ste povedali v zvezi s pomakanjem perspektive sosedski, v sosedski politiki. Gledam z vidika sosedskih držav. Še enkrat vam moram povedati, da se strinjam z vami, da jim nismo dali jasne perspektive. Ne moremo pričakovati, da bodo potem te države dosegale hiter in poglobljen napredek na področju reform. Notranja politika je takšna, da je zelo težko razložiti državljanom, zakaj morajo storiti in izvesti določene drage reforme, če nimajo jasne perspektive, zakaj to počnejo. Politično podpiram vaše prizadevanja, zato da bi imeli jasnejšo perspektivo. Konkretno vprašanje. Zadeva odprtje trgov slišali smo, da uporabljamo velike besede. Res je, pripravljeni smo odpreti trge državam v soseščini, ampak kakor hitro pride do konkretnih primerov in tukaj imam v mislih Gruzijo, potem nekako to ni mogoče in nismo pripravljeni odpreti pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu. Vedno znova postavljamo nove tehnične predpogoje, ko izpolnijo enega in postavimo drugega. In Evropska unija to počne neprestano. Tudi v primeru moje države nam je uspelo vsaj odpreti pogajanja. In sporedno je država nadaljevala z izvajanjem predpogojev ter izvajanjem reform. To bi lahko bil dober signal, namreč da bi odprli pogajanja. To bi lahko bil signal z naše strani, da si želimo ta prostotrgovinski sporozum. Hvala. Eh, Hvala, gospa Ojuland. Brandne, dve minuti. Um. Hvala. Pozdravljeni, gospod File. Dve točke. Najprej bom zastavila vprašanje, potem pa bom povedala še en komentar. Vprašanje, kaj lahko ponudimo tukaj se vedno osredotočamo na vprašanje liberalizacije vizumskega režima. Mislim, da je to preveč osko zastavljeno. V svojem vprašanju ste znova postavili vprašanje, da bi odprli trge na jeklo, tekstil in kmetijske izdelke. Mislim, da moramo o tem imeti pošteno razpravo. Mislim, da moramo svoje države članice spodbuditi, da odkrito razpravljajo o tem. Želim dodati še nekaj. Vprašanje izobraževanja ter odprtje za mlade študente in mlade podjetnike, da vsaj nekaj časa preživijo v Evropski uniji. Mislim, da lahko razširimo svojo ponudbo in se rešimo samo vizumske razprave, čeprav je ta razprava zelo pomembna. Po drugi strani mislim, da moramo razpravljati tudi o človekovih pravicah. Klauzule o človekovih pravicah v številnih pogodbah ne delujejo, glede tega moramo biti pošteni. Klauzule se preprosto ne izvajo in mislim, da jih moramo ponovno preučiti govorimo o zamrznjenih konfliktih, to je verjetno najtežji problem. Želim pa vam pa se opozoriti še na nekaj, namreč sodelovanje z Libijo, ko misarka Malmstromova in vi ste podpisali sporozum z Libijo in danes sem izvedela, da bo 50, del od 50 milijonov prišel iz instrumenta za stabilnost. To se mi zdi zelo neprimerno in zanima me, kakšna je vaša razlaga v zvezi s tem, odkot bodo dejansko prišla ta sredstva ter kako lahko to obranite. Hvala. Grazie, onorevole Brandt. Hvala, gospa Brantar. Gospod Kukan, dve minuti. Thank you very much, Mr. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Vsi vas hvalijo in tudi sam se bom priključil tem vendar želim opozoriti na besede našega predsednika, ki smo jih slišali na začetku. Namreč cenimo vašo pripravljenost, da ste prišli sem. Ne gre samo za pripravljenost, da ste tukaj, vi ste dejansko tukaj in nam date možnost za to, da govorimo z vami. Prosim vas, da tega ne jemljete samo kot diplomatsko gesto, ampak kot resnično zahvalo. Prosim pa vas tudi, da sami ne izvajate diplomatskih piruet, ko boste odgovarjali na naše vprašanja to, zato boste imeli kmalo možnost, ko boste odgovorili na naše vprašanja. Cenim misli, ki smo jih slišali od vas danes. Mislim, da niso bile nepotrebno vizionarske. Včasih so vizije preveč vizionarske in cilji so potem nekako nejasni in težko opredeljivi. Vi ste bili vizionarski, obenem pa tudi jasni in konkretni, praktični ter pragmatični. Moje vprašanje je bolj sproščujoče. Vi ste komisar za evropsko sosedsko politiko in širitev. Zanima me, kako usklajujete ta dva dela vaših nalog, ali sta ti dve nalogi združljivi kot del ene slike, tako rekoč. Ali so to po vašem mnenju dve vprašanji, ki jih je treba združiti? Kakšno je po vašem mnenju? vaše mnenje tukaj. Hvala. Hvala, gospod Kukan. Gospod Palecki z dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Hvala lepa za vašo jasno in vseobsegajočo izjavo. Mislim, da interes v tej dvorani kaže, da se številni kolegi strinjajo z vami. Podpirali vas bomo. Vsaj poslanci v odboru AFET. dobre možnosti imate, da izpolnite te smernice. Konkretno in lahko vprašanje, kakšna je vaša ocena razmer v Belorusiji, smo pred 19. decembrom in kakšno bo po vašem mnenju stanje potem. Belorusija in Ukrajina sta pripravili projektne predloge v okviru vzhodnega partnerstva. To vključuje področja, kot so energija, promet in kultura. Kako komisija ocenjuje te projekte? Kako bi lahko to podprli, pa ne samo moralno? Kako ocenjujete z tega vidika rezultate nedavnega obiska predsednice Grebulskajte v Minsku? Hvala. Hvala, gospod Palickis gospod Peterle, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, mislim, da se vidimo v, v okviru zadnjega tedna že tretjič in sem tega vesel. Hvala za jasno, strukturirano prezentacijo. E, govorili ste o filozofiji ene strehe, ki mi je všeč in v tem duhu bi rad e, govoril o treh strateških povdarkih v našem sodelovanju z e, sosedstvom. Prvič, mladina. Jaz mislim, da je treba v naših sporazumih in v našem sodelovanju dati večji podarek na izmenjavi, na skupnih programih, podpori mladim raziskovalcem in tako naprej. Drugič, tudi jaz bom omenil mobilnost. Mi večkrat poudarjamo več gospodarskega sodelovanja, več znanstvene izmenjave, večji podarek na malih in srednjih podjetjih, pa sem slišal prejšnji teden ponovno, kako tedne in tedne včasih čakajo poslovneži v Turčiji, omenjam samo to državo, da dobijo vizo. Tukaj se da gotov z dobro voljo eh, odpraviti tehnične ovire, ker političnih ne vidim. Eh, tretje strateško področje pa je po mojem mnenju zdravje, ki je podcenjeno področje sodelovanja. Mi delimo s temi državami več ali manj iste zaskrbljujoče zdravstvene trende, zlasti na področju kroničnih bolezni in še posebej pri raku tukaj ni potrebno samo sektorsko, ampak medsektorsko sodelovanje. In mislim, da moramo skupaj razmišljati o spremembi paradigme, razvojne paradigme, ki bi, nas moral, ki bi nam morala prinesti več zdravja. In tudi tukaj mislim, da je zelo pomembno, da poskrbimo za večjo mobilnost znanja, pri čemer sploh ne gre za enosmerno cesto. Hvala lepa, gospod komisar. Grazie, onorevole. Hvala, gospod Peterle. Sedaj pa ima besedo gospa Gomez dve minuti. Uh, Hvala lepa. Gospod komisar, ni se samo naše sosede, tisti, ki pozabljajo na naše vrednote. Včasih sami pozabljamo na svoje vrednote, Tukaj govorim na primer o uh, vizumskih režimih ali pa o sporazumih uh, o ponovnem sprejemu, ki jih eh, skušamo skleniti tudi z nekaterimi diktatorskimi režimi. Sama sem razočarana, da še ni bil dosežen okvirni sporazum za Libijo, kljub dejstvu, da bo delegacija Libijo obiskala že naslednji teden. Razumem vaše strateško razmišljanje in vaš vprašalnik. Ampak eh, res je, da so naši ministri dobri pri strateškem eh, pogajanju, pri pogovorih o tem, ko pa je potrebno vse skupaj preliti v konkretna dejanja, pa temu ni vedno tako ko si, ko razpravljate na primer o odprtih konfliktih, bi lahko ministra vprašali, kako, kakšno je njihovo mnenje o odprtih konfliktih, o zamrznenih konfliktih, na primer Ciper, to zelo vpliva na naše odnose z Turčijo, na primer, in pa Zahodna Sahara. Uh, tukaj obstajajo jasni varnostni interesi. Naši varnostni interesi so na kocki, saj gre za območje, kjer je vedno več terorizma. Lahko bi omenila tudi konflikt med Izraelci in Palestinci in številne druge. E, torej, mislim, da bi morali zunanjim ministrom postaviti ta vprašanja in eh, mislim, da ne bi smeli več prejemati njihovih eh, slabih izgovorov za, nedejan, za nedejavnost in ne smemo uh, sprejemati tega, da si oni preprosto umijajo roke. Žal mi je, da sama ne moramo stati tukaj, da bi prisluhnili vašemu odgovoru, ampak ta odgovor mi bodo prenesli. Dorfler. Hvala, sedaj pa še kos gospod Kreisler Dorfer, dve minuti. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Samo eno vprašanje, vprašanje želimo pozoriti gospoda Šulca in sicer, da moramo razpravljati o tem, kakšna je finalnost, kakšna je dokončna podoba Evropske unije. E, to vprašanje, če naj bi prišli do take dokončne podobe, to zame ne pomeni, da je tona vikom aj konec, da je proces zaključen, saj ne vemo, kaj bo potrebno čez 20 ali 30 let ali celo prej. To vprašanje si moramo postaviti tudi v interesu državljank in državljanov, ki pri vsaki razpravi o širitvi rečejo, sedaj pa dovolj. Seveda je zatem tudi filozofsko razmišljanje, ki pravi, nadaljna poglobitev je možna, če imamo širitev in prevedeno to pomeni, čim večja bo Evropska unija in čim bolj varna bo, tem bolj uspešni bomo pri poglabljanju. Tudi o tem se da razpravljati. Torej ne samo, da se ukvarjamo samo z naslednjim korakom, temveč da načeloma razpravljamo o tem, kaj je sploh še možno znotraj Evropske unije, v Evropski uniji in kaj si želimo in pri tem moramo upoštevati tudi mnenje ljudi. Konvencija je svoj čas ponudila možnost za to, vendar eh, se je to vse skupaj eh, zataknilo in vodilo v Lizbonsko pogodbo, ki zdaleč ni to, kar smo si pričakovali. Torej, ali bi bili pripravljeni tudi vi sprožiti tako razpravo, kajti to bi. Eh, pomenilo napredek Evrope tako na vzven, kot tudi v notranjih razpravah. Hvala gospodu Kreslerju Dorflerju in sedaj ima besedo komisar gospod Füle. In ga prosimo, da odgovori na čim več postavljenih vprašanj. Prosim. Ja, ja. Uh, uh, I can make a choice, yeah. Ja. No, no. Uh, let me let me start. Naj izbiram. Uh, no. Začel bom uh, tam, kjer ste končali. Naj začnem tam. Veliko je v vaših rokah, ampak uh, seveda vas bom podpiral. Uh, Danes ni čas in me, časa in mesta za to, da bi razpravljali o širitvi, ampak naj povem, da bi si želel razpravo ne samo o pogojih za širitev, za, o tem, kaj je možno v tem mandatu parlamenta, in razpravo o tem, ali je širitev še vedno proces, ki bi naj združil Evropo oziroma ali je postal nekaj drugega. Kako, pomemben, kako pomembna je širitev kot inštrument, ki nam lahko pomaga pri naših lastnih politikah? Kako naj izkoristimo širitev v času, ko se zdi, da je velikost je pomembna? Vse to so vprašanja, o katerih je potrebno razpravljati ko govorimo o svežnju za širitev. Tudi posebni forumi v ta namen bi bili dobrodošli. Seveda se lahko tudi parlament udeležuje pri teh razpravah. Nisem vedno jaz tisti, ki o tem razpravlja z unanjimi ministri. Potem okvirni sporazum. Catherine Ashton se zaveda tega vprašanja in pa posledic za okvirni sporazum. Svet je izrazil določene zadržke in eh, Cathy Ashton razmišlja o tem, kako bi lahko na najboljši način izvajala zaveze, ki jih je komisija sprejela s podpisom okvirnega sporazuma. Nadalje Belorusija. tukaj ne predvidevam uh, kakšnih večjih sprememb. Vedno obstaja možnost za to, da je neka priložnost izgubljena ali ne in vse skupaj je od, seveda odvisno od beloruske vlade in pa prebivalstva. Naslednji teden bom odšel v Minsk že drugič, Eh, ne bom se srečal s predsednikom. Ne bi se z njim srečal tako malo časa pred volitvami. Eh, srečal se bom z civilnimi organizacijami, z nacionalno platformo, z tistim, ki bodo poslali svoje predstavnike na drugi forum eh, družbenih organizacij v Berlinu. Na to se bom osredotočil ob obisku v Belorusiji. Predsednik Lukašenko ve, kaj je potrebno za to, da bi naš odnos napredoval. Prvič. Drugič. Države članice bodo razpravljale o predlogih eh, komisije za skupni program. Prav tako je bila danes zelena luč za osnutek mandata za pogajanja o ponovnem sprejemu in pa olajševanju vizemskega režima. Na ta način bi bilo tudi beloruski prebivalci bliže tej mobilnosti znanja. Všeč mi je ta izraz, ki ga je uporabil gospod Peterle. Vlada v Belorusiji ve, Eh, kakšni so načini za izmero napredka od zadnjih volitvah, od zadnjih volitev. Mm, kakšen je bil napredek tudi pri zavezah, ko smo o tem razpravljali ob našem zadnjem srečanju? Gospodarsko gledano, veste, da se bo država kmalo srečala z celo vrsto težav, Tukaj obstaja tudi možnosti za sodelovanje. Odnos med eh, Evropsko unijo in pa Belorusijo je sedaj zbirka zamojenih priložnosti. Sedaj je na potezi Belorusija, mi smo pripravljeni ji pomagati. Pripravljeni smo se odzvati na njene poteze. Širitev in sosedska politika. težko je načrtovati odnose za 24 državami. Včasih, sprašali ste me, ali včasih eh, se soočam s težavami pri, razloka, eh, pri razlikovanju med tema dvima skupinama držav in moramo povedati, da temu ni tako. še vedno sem enakega mnenja. Obstaja jasna institucionalna meja med tema dvema skupinama. Seveda obstaja komplementarnost, ko gre za inštrumente. Kar se tiče ciljev, prav tako. In na nas je, da te inštrumente in cilje kar najbolje izkoristimo. Seveda pa ne želim za nikogaršnim hrbtom predstavljati države iz eno skupine v drugo ali kaj podobnega. Je pa res, da je to pogosto intelektualni izziv, ko se ukvarjam z tema dvema skupinama držav. potem človekove pravice, inštrument eh, stabilnosti. No, mislim, da je bilo postavljeno tudi vprašanje v povezavi z denarjem za agendo za sodelovanje z Libijo. Na to se bom še vrnil. Mislim, da je bilo 50 plus 10. Eh, oprostite, šlo je za 40 plus 10. Vendar pa bom na to odgovoril v pisni obliki, da ne bom storil kakšne napake. Skupni sosedi. Mm, gospod, gospodo Severinu tukaj ne morem odgovoriti, on je sicer odšel, ampak uh, že večkrat je omenil to vprašanje. Mislim, da je tukaj potrebno nekaj smernic, ki bo išle iz pregleda Evropske sosedske politike. Če ne, pa bom vzel na znanje, da Evropski parlament to zanima in bom se s svojimi kolegi razmislil o tem. Zavedam se tega, da je sosedska politika Um, da obstajajo razlike med državami v naši soseščini. Ampak te, to so države, ki niso izolirane, to so države, ki imajo različne interese, ki sodelujejo za svojimi sosedi in vse to je potrebno upoštevati pri sosedski politiki. Uh, Postavlja se seveda vprašanje, ali ima komisija najboljše inštrumente za to, da doseže ta cilj. Sam tukaj razmišljam o sodelovanju z službo za zunanje delovanje in prav gotovo bo Kathy Ashton lahko se ukvarjala z vprašanjem post-lizbonskih inštrumentov na bolj učinkovit način. Gospod Gžip je postavil vprašanje um, o možnostih za brezvizumski sporazum. Če bo vse šlo dobro in če bodo države članice to podprle, bomo na vrhu EU Ukrajina predstavljen akcijski načrt za vzpostavitev brezvizenskega režima. Prav gotovo vam je to povedal tudi zunani minister. E, potem e, so države članice pripravljene tudi na začetek e, dialoga o vizumih z Moldovo. Moja kolegica Cecilija Malstrom se ukvarja s tem akcijskim načrtom. izgleda. Da je časovnica še vedno jasna glede tega, kaj morajo narediti naši partneri za to, da bi temu sledili tudi konkretni ukrepi. Potem finančni viri. To bom prihranil za naslednje razprave, saj uh, trenutno sprejemamo odločitev in sedaj ne želim uh, vplivati na države članice ali na partnerje s tem, da se izražim, izrazim za eno ali drugo možnost. Pri vzhodnem partnerstvu lahko vidite primer tega, kam grejo naše države, naprimer primer Maldo, Moldove, mm, ta se je dobro odrezala. V primeru Belorusije pa lahko ugotavljamo, da obstajajo velike razlike med dodeljenimi viri. Drugih konkretnih vprašanj eh, ni bilo, veliko je bilo konkretnih in koristnih predlogov, pripomb, idej. In eh, te pripombe cenim. Skupaj s kolegi bom ta vprašanja vključil v samo srčiko našega procesa pregleda. Hvala lepa. Grazie, credo che il commento più significativo. Hvala. Mislim, da. Ja, ploskanje še najbolj izrazilo, kako cenimo vašo, vaše delo in tudi vašo pripravljenost, da se redno z nami srečujete in obravnavate ta periča vprašanja. Seveda pa tudi sami radi dajemo prispevek k vašemu delu. Hvala za to, da ste prišli. Hvala tudi za profesionalnost eh, sodelovanja z nami in vsi si želimo nadaljevanje tega dialoga. S tem prekinjamo zasedanje. Jutri pa se bo nadaljevalo ob devetih, predsedoval pa bo kolega Provera. Besedilo govora vam bo razdeljeno.